Prehajamo k pripravi Evropskega sveta 17. in 18. marca in k eh, posvetovanju o rezultatih eh, vrha EU Turčija. Najprej dajem besedo eh, predstavniki, predstavnici predsedstva sveta, gospe ministrici in dolgoletni kolegici, gospe Henis Plašart. Dobrodošla. došla gospa ministrica. Prosim. Oprostite. E, se upravičujem, gospod predsednik. No, vse je v redu. Eh, gospod preznik, eh, predsednik, gospod eh, podpredsednik, v čas mi je, da vam lahko spregovorim danes tukaj v zvezi s temo, ki se nanaša na begunsko vprašanje oziroma krizo. In najprej o migraciji. Lahko rečemo, da je bilo zasedanje v ponedeljek zelo pomembno, prišlo je do napredka in še naprej bomo eh, spodbujali evropsko rešitev za to krizo, kar eh, je bistvenega pomena in to je povdaril tudi predsednik Tusk tukaj v tem parlamentu, kajti edina, eh, edini način je, da to rešujemo v okviru evropskega načrta. Najprej glede razprav s turškim premijem najem. Eh, v ponedeljek je bila dobra priložnost, da ugotovimo, kje smo glede, eh, glede Evropske agende, kakšen napredek je bil dosežen in eh, ugotovljeno je bilo, da je dejansko prišlo do napredka, vendar če želimo dejansko zaustaviti tok beguncev, je potrebno zapreti, preprečiti tihotapske poti in poslovne modele tihotapcev. Zato je eh, eh, predlog Turčije eh, za pozdraviti, vendar pa je potrebno upoštevati več načel. In sicer vračanje vseh nezakonitih priseljevcem, ki pridajo iz grških otokov. Potem je tu vprašanje liberalizacije vizumskega režima pospešiti izplačilo treh milijard eh, e-, evrov in eh, tudi posebnega instrumenta, eh, ki ga imamo s Turčijo in četrtič pogajanja s Turčijo za članstvo, petič potem iskanje varnih poti in šestič obravnavanje tega vprašanja na enak eh, način pod enakimi pogoji. Eh, predsednik Tusk bo zagotovil, da bo to delo potekalo eh, tako pred zasedanjem 17. in 18. marca zasedanjem sveta. Migranti, ki prihajajo na grške obale. Če bomo ukrepali eh, kot predlagano, je možnost, da zaustavimo tihotapske poti in da nadomestimo eh, to nezakonito priseljevanje s, nad, s mehanizmom, ki bo omogočal nadzor nad eh, tem tokom. Kot vedno pri teh vprašanjih in problemih bo vse odvisno od izvajanja. Če lahko sklenemo sporazum s Turčijo na tak način in v tem smislu, bo to prav gotovo pomenilo preboj. To je samo en element naše skupne strategije. Poleg načrtov s Turčijo je naše eh, sodelovanje z državami članicami bistvenega pomena eh, za za iskanje eh, rešitev, za okrepitev, za okrepitev zaščite naših meja, pa je prav gotovo še naprej prednost. Eh, tu gre eh, za mejne straže, za nadzor nad mejami. Začela eh, se je razprava v odboru Libe in pričakujemo plodno razpravo eh, in razpravo z vami, zato da pride čim prej do to vrstnega sodelovanja. Evropski svet je pozval k evropskemu soglasju med obema institucijami, institucijama, eh, kot veste. Eh, in eh, včeraj sem se pogovarjala s poročevalcem in zdi se, da obstaja volja na obeh straneh, da pridemo do tega sporazuma. Sedaj pa glede Zahodne Balkanske poti, gospod predsednik. Februarja se je svet odločil, da je potrebno v polni meri izvajati šengenski režim in praksa, praksa eh, derogacije pa ne velja več. Vendar dejstvo je, da bo eh, težko ravnati eh, na nov način, Prvič, če, žel, če se želimo izogniti humanitarni krizi, je potrebno zagotoviti, da stalno zagotavljamo pomoč tistim, eh, ki eh, eh, so najbolj na udaru, z drugimi besedami, v Grči. Prejšnji teden je prišlo do predloga o podpornih okrepih. Pozdravljamo to pobudo in ti predlogi so se že začeli izvajati in upamo, da bomo o tem lahko poročali na naslednjem Eh, evropskem svetu. Eh, svet mora sprejeti tudi eh, proračun spremembo proračuna, ki bo eh, omogočila eh, zadevne eh, kreditne eh, linije eh, in sicer v duhu prave evropske solidarnosti. Potem je potrebno ponovno spostaviti ustrezno, ustrezno delovanje šengenskega sistema. Potrebujemo ukrepe za dosego tega cilja. To je pomemben prispevek, ki morajo voditi naše delovanje v naslednjih mesecih. Gospod predsednik, stvari se dogajajo zelo hitro hitro. In ta situacija zahteva od nas hitro in skupno eh, ravnanje in ukrepanje. Celovita razprava o vseh teh vidikih je potrebno, zato da pridemo do smernic za naslednje eh, mesece. In eh, vs ta razvoj dogodkov je za nas zelo pomemben in posvečamo mu vso dolžno pozornost. Evropska Evropska uh, unija uh, torej mora vse to upoštevati in na naslednjem zasedanju bo govora tudi o vprašanjih rasti uh, in razvoja na naslednjem zasedanju sveta. Evropa uh, doživlja uh, obnovo, kakor uh, tudi premošča nezaposlenost in lahko rečemo, da počasi izhajamo iz krize, vendar pa ta oživitev gospodarstva še ni eh, dokončna, zato moramo še ukrepiti svoje ukrepe. Potem je tu eh, letni pregled in eh, evropski semester. Tu so posebna priporočila eh, od dežele do dežele. Eh, predsedstvo pa povdarja pomembnost eh, izvajanja v več sklepih sveta skupno razpravo, ki smo jo imeli pred dvema tednoma na mini eh, plenarnem zasedanju v Bruslju, je eh, bila koristna, na vsak način pa so tu socialne in, socialne in gospodarske prednosti, ki morajo biti v ospredju in ki jih je potrebno izvajati potrebno je dejansko eh, doseči konkretne, dolgotrajnejše gospodarske rezultate. Veliko je bilo narejenega glede skupne tržne eh, strategije in eh, trenutno poteka razprava o teh predlogih in to je, vendar pa je še velik del potencijala teh pristopov ki še ni izkoriščenega. E, zato je potrebno ponovno spodbuditi izvajanje e, te agende in okrepiti obstoječi e, ki. Upamo lahko, da bo naslednji svet dejansko tudi zagotovil te možnosti. Hvala. Hvala lepa. Za komisijo pa bo sedaj spregovoril podpredsednik Dombrovskis. Spoštovani gospod predsednik, spoštovana gospa ministrica, spoštovani poslanke in poslanci, eh, govorim vam v imenu predsednika Junkerja, zato vam želim posredovati sporočilo, ki ga je že večkrat izrekel tukaj v parlamentu. Eh, eh, gre za to, da smo politična komisija, ki rešuje politične izzive današnjega sveta. In to prav gotovo velja za Eh, gospodarsko področje in tako eh, kot Evropa, eh, kot mora Evropa izkazovati dolžno politično odgovornost, to enako velja tudi na nacionalni ravni. Potrebno je izboljšati izglede za naše ljudi danes in jutri. Zato evropski semester ni nekaj tehnokratskega oziroma tehnokratski pristop, temveč nekaj konkretnega in v tem parlament igra ključno vlogo, ki krepi ne samo legitimnost, ampak tudi odgovornost za izvajanje eh, politik. Ta semester poteka v zapletenem globalnem, eh, o, o, globalnem eh, okviru. Eh, tu, eh, so mnoga gospodarstva na svetu, ki se soočajo z velikimi izzivi. Na eni strani je tu upočasnitev eh, državah, eh, držav v sponu, vključno s Kitajsko, potem za vprašanje našega sodelovanja na globalnem eh, trgu. In leta 2016 pričakujemo rast 1,9 odstotkov. Zaupanje se vrača tudi zaposlovanje se je, dvignil, je poraslo in je večje, eh, kot je bilo leta 2008. 22 milijonov evropejcev pa še vedno nima eh, dela in 5 milijonov jih je mlajših od 25 let potrebno imeti strategijo za zagotavljanje eh, delovnih mest in rasti, potrebujemo tudi odgovorno davčno politiko. Ta strategija je zelo pomembna v ospredju oziroma v srčju tega pa je socialna odgovornost. Eh, tu so proračunski primankljaji tako eh, na evromočju kot v Evropski uniji, vendar se zmanjšujejo in eh, ta primankljaj naj bi se zmanjšal na 2,2 odstotka lani in 1,9 odstotkov letos. Torej se to izboljšuje. Potem je eh, tu vprašanje nacionalne eh, zadolženosti oziroma dolga. To je zelo pomembno tudi za bodoče generacije. In eh, danes lahko rečemo, da, se, da te ravni tudi padajo, tako da moramo nadaljevati s tem dobrim delom. In v poročilih držav iz teh poročil držav lahko izluščimo sporočilo, da je potrebno modernizirati eh, naša gospodarstva. Prva pobuda pa je bila, da eh, se eh, odzovemo na eno največjih šipkovskih evropskega gospodarstva. To je pomankanje investicij. Vendar pa danes že, eh, smo že priča prvim rezultatom eh, politike in tu je Evropski eh, sklad za naložbe, ki je že predvidel pomembno vsoto za spodbujanje naložb v posameznih državah, ki novega zasebnega kapitala, kar pozdravljamo, skratka prihaja do napredka, vendar pa je potrebno podvrniti podvojiti eh, naša prizadevanja. In sedaj, ko prihaja do oživitve, eh, je to še posebej potrebno, eh, potrebno izkoristiti. Evropski semester nam omogoča, da lahko ugotovimo, kakšna so nova tveganja in kakšne oblike je potrebno predvideti za spodbujanje rasti. Tu so tudi prednosti in eh, skozi uveljavljanje teh eh, izvajanja prednostnih naloga država, države tudi prispevajo k boljšemu rezultatu. Države preučujejo eh, razvoj po posameznih državah, potrebno je poskrbeti za ustrezno razpravo o, o načrtih program in eh, naše države članice torej dejansko napredujejo na podlagi tudi priporočil iz prejšnjega leta. Ta prizadevanja bodo prispevala k gospodarski oživitvi eh, Evropske unije. Včeraj smo razpravljali o eh, svežnju v okviru, v okviru Evropskega semestra in glavni sklep je, da je sedaj manj neravnovesij gospodarskih neravnovesjih, kot jih je bilo eh, lanskega leta. To je pomembno za naše gospodarstvo, pa tudi pogoji, eh, pogoji za vzpostavljanje konvergenčnosti eh, so, se vse bolj izvajajo. Lahko ugotovimo, da pet držav še vedno ima pre, preveč neuravnovesij. Potem je tu visoka raven zadolženosti, eh, tako notranje kot eh, za eh, zunanje. In potrebno je spremeniti te trende, za kar je potreben skupen pristop kajti gospodarstva so občutljiva na različne šoke in potrebno je poskrbeti, da se ta možnost zmanjša. To ni vedno lahko, kajti za reforme, reforme vedno stanejo. Vendar pa naša gospodarstva imajo potencial, eh, tako da je potrebno narediti vse, da se obrne tudi eh, trenutni socialni eh, trend. Sodelovanje je plodno in to nam bo omogočilo, da še nadaljujemo s temi napori. In o tem bo tekla razprava še naprej ta mesec in v naslednjih mesecih. Izvedli smo oziroma upeljali smo že nekaj sprememb za večjo eh, odgovornost za večjo učinkovitost z osredotočanjem na gospodarsko eh, uspešnost in na eh, racionalizacijo. Potrebujemo pa tudi prostor za dialog in upoštevanje največjih prednostih nalog lahko tudi rečemo, da so razprave sedaj odprtejše, da, eh, so, da tudi države delujejo bolj v skladu s cilji. In, eh, Objavili smo tudi priporočilo za evrsko območje na začetku evropskega semestra, kar nam omogoča, da lahko tudi eh, bolj eh, Um, zagotovimo skupno razumevanje največjih izzivov, pred, ki so pred nami. Eh, gospod predsednik, spoštovani, eh, ta evropski semester je zelo pomemben z vidika upravljanja, odvisen bo ne eh, le od kakovosti naših ocen, temveč tudi od preglednosti celotnega, celotnega procesa in pozdravljamo vsako priložnost za uveljavitev teh ciljev. Zgradili smo tudi mostove s tem parlamentom, tako se gradi eh, partnerstva in tudi gospodarsko eh, upravljanje. Tako bomo tudi zagotovili, da bomo v okviru strategije zagotovili rast in delovna mesta, eh, ki so naš cilj. Naj sklenim še z pripombami v zvezi eh, z zadnjim zasedanjem na vrhu s Turčijo. Eh, kot vemo, gre za to, da Eh, gre za namen, da se prekinejo nezakonite poti eh, priseljevanje in eh, vsi tisti imigranti, ki se ne kvalificirajo za mednarodno zaščito in ki pridejo v Turčijo, naj bi Turčija ustavila v okviru tega sporazuma. Potem tudi vprašanje vračanja oziroma za vračanja ljudi in vsak sirijec, eh, ki bo prišel v Evropsko eh, unijo, eden od obeh eh, bo ostal v Turčiji. Ta nov načrt nam bo omogočil, da prekinemo, da zaustavimo poslovni model, ki, ki se ga poslužujejo tiho tapci in jasno bo, da je edini možni način za migrante, da vstopijo v Evropsko unijo, da to storijo po zakonitih poteh. Potem je tu tudi poseben instrument za eh, financiranje tega in začetne 3 milijarde. Eh, je vsota, ki jo bo potrebno potem še povečati po letu 2018. Glede eh, liberalizacije vizumskega režima, eh, komisija zagotavlja, da bo naredila vse, da eh, bo zagotovila spoštovanje s strani Turčije dogovorjenega in eh, potrebno bo še razdelati eh, podrobnosti tega sporazuma in o tem bo tekla beseda tudi na naslednjem sestanku 17. in 18. marca. Potrebno je poskrbeti za dobro delovanje tega sistema, šengenskega eh, režima in to vključuje tudi koordinacijo vseh nadzora meja in eh, mejne straže. Potrebno je več eh, podpore se strani eh, držav, ki so najbolj na udaru, začenši s Krčijo. Ti, tu je tudi poseben instrument za begunce, katerega namen je olajšati to situacijo. Nov načrt naj bi stopil v veljavo pred naslednjim sestankom in tu komisija bo nujno predlagala, eh, da se eh, spremeni proračun in upelje posebna eh, kreditna vrstica v ta, na, v ta namen. Dodatnih 100 milijonov naj bi bilo predvidenih vsako novo leto. Potem so tu še zunanji programi pomoči. Komisija dela na tem, da bi bil odziv Evropske unije eh, dosleden in eh, trden. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospod Dombrovskis. Sedaj odpiram razpravo za ELS, gospod predsednik Weber. Gospod eh, predsednik, gospod eh, podpredsednik, eh, drage nekdanje kolegice, vesel sem, da je tu sedaj kot ministrica spregovorila nekdanja kolegica. Kako je, ko človek sedi tam spredaj? Dobimo, dobite kavo, lahko govorite, kolikor hočete. No, morda bi se lahko pogovorili o kakovosti posameznih sedežev. Za skupino ELS želim povedati, da je dobro, da smo v ponedeljek imeli vrh in prvič eh, je na dosegu rok konkretna rešitev. Pogovarjamo se skupaj o tem, da Evropa skupaj s Turčijo najde rešitev, kajti samo taka rešitev je trajnostja. Treba je ustaviti eh, tiho tapce ljudi, eh, zaustaviti eh, ilegalne migracije iz turčije v grčijo in želim tudi eh, povedati da moramo pomagati grčiji eh, saj so slike iz grčije iz zadnjih dni nespremljive mi moramo pomagati ljudem na kraju samem to je prva stvar dobro je da smo imeli vrh in da imamo nek rezultat Rad bi pa povedal še naslednje. Ko govorimo o Turčiji, moramo izraziti spoštovanje. V zadnjih letih letih je Turčija sprejela 2,5 milijona oseb, dala na voljo 9 milijard lastnih sredstev za to, da pomaga beguncem. Evropa pa je gledala proč. Premalo smo se ukvarjali s situacijo in sedaj moramo postati bolj aktivni ti dve točki eh, sta pomembni o tem moramo govoriti nekaj pa moramo kljub vsemu izpostaviti pri partnerstvu eh, s turčijo gre za partnerstvo ne gre za odvisnost od eh, turčije če govorimo o partnerstvu s turčijo ne more turčija v prihodnje postavljati Evropo pod pritisk pri vprašanju, koliko beguncev bo spustila v Evropo. In Maroko uh, Eh, lahko pomisli da če bodo spustili eh, pod istimi pogoji v španijo begunce potem bodo lahko dosegli podobne pogoje kot turčija. tu gre za partnerstvo evropa mora biti sama v stanju zavarovati eh, svoje meje in eventualno tudi upoštevati tehnične ukrepe in ograje za zavarovanje evropskih meja če govorimo o samozavesti evrope moramo seveda tudi pri liberalizaciji vizumov eh, kritično gledati na stvari mi želimo govoriti o tem vprašanju vendar eh, kljub vsemu želimo izpostaviti da obstaja tu veliko skrbi turčija mora spoštovati vse standarde pomislimo eh, na zakon o varstvu podatkov v turčiji ki onemogoča neodvisni organ za varstvo podatkov e, tu postane jasno da mora ukrepati turčija in ne mi ni bianko čeka in evropski svet e, mora pravzaprav e, pustiti pri miru detajlirano zakonodajo glede liberalizacije vizumov to je stvar komisije in parlamenta in finančna sredstva ki jih damo na voljo morajo eh, biti uporabljena tam kjer mi to želimo. Eh, johannes hahn je rekel da bi bilo bolje če denar neposredno investiramo v begunskih taborih eh, in ga ne nakazujemo turški vladi. In še zadnja misel. Mi moramo ločitvati teme. Migracijsko vprašanje je skupna naloga, ki jo želimo razrešiti. Širitev Evropske unije, polnopravno eh, članstvo Turčije je ločeno vprašanje. To sta dve ločeni vprašanje. Moja politična skupina je skeptična glede članstva Turčije. Polnopravno članstvo Turčije ne bi bilo pozitivno za nobeno stran kljub samo pa moramo eh, Turčiji jasno povedati, če želi partnerstvo eh, z nami, se ne sme oddaljevati še naprej od Evrope. Napadi na medije so nespremljivi za manj. Eh, Časopis, ki je pod nadzorom turških organov, je prvi dan ko je bil pod nadzorom na naslovnici objavil veliko sliko erdogana e, torej sedaj ima turčija možnost da pokaže partnerstvo z evropo in zaradi tega prosim turčijo naj ne napada več medijev naj ne izgrajuje avtokratske države naj turčije ne oddaljuje še bolj od evrope in za konec naj spregovorim o sami temi naslednjega tedna. Evropski semester in euro, o tem je govoril gospod Dombrovski. To bi moralo biti v ospredju načrtov Evropskega sveta. To menimo, da je Evropa na pravi poti zlasti zaradi reform eh, vlade eh, iz eh, vrst ELS-a so naredile prave reforme in pozivamo svet naj eh, ne zapusti tega, eh, te usmeritve, hodimo samozavestno po tej poti naprej. Hvala lepa. Za socialdemokrate pa sedaj eh, gospod Pitela. Benvenute. Hvala, gospod predsednik. Dobrodošla, kolegica Džanin. Jaz bi želel pokomentirati sporazum, pa tega še ni. In pustite mi reči, da je to znak, da Evropa s svojimi vladami ne zna več sprejemati odločitev, da bi rešila Evropo in na tisoče siricev, ki bežijo iz vojne. In ta sporozum s Turčijo je seveda potreben korak, ki ga moramo narediti, da ne bo več nobene dvoumnosti. Tu imamo vse te osebe, otroke. Tu imamo ženske in moške, to niso številke, to ni blago, to so ljudi. In jasno pravim, da ne moremo s tem sporozumom trgovati za ceno teh beguncev. Glede svobode izražanja in tiska in medijev, se tu ne moremo pogajati. Tu smo videli, da časopis zaman ne more več delovati in videli smo, kaj se dogaja. Prav je, da si bilo to stigmatizirano na vrhu, potem gre to tudi za nadlegovanje kurdske manjšine. Vse to vpliva na pogajanja. Ne smemo pomešati dialog o begunski krizi s pristopnimi pogajanji Turčije k Evropski uniji. In to imamo tudi liberalizacijo vizumov. Turčija mora vedeti, kaj storiti, da lahko Evropska komisija kaj sploh predlaga Evropskemu parlamentu, ki bo presojal o tem. Prav je, da se Evropska unija finančno zaveze podpori beguncem, tako da bi poskrbeli za to, da se za njih namenijo sredstva, ampak to ni bianko ček. Poskrbeti moramo tudi za popolno spoštovanje človekovih pravic, mednarodnega prava, ženevske konvencije zato da bi našli dostojanstveno rešitev za migrante in begunce. In ne moremo pozabiti na Grčijo, kajti tu obstaja nevarnost, da bo to postala kletka za begunce, brez izhoda. S humanitarno pomočjo je treba podpreti Grke. Tako kot to počne komisija, tu imamo tudi preselitev na tisoče beguncev druge države. To je treba izvesti, kot je bilo odločno potem moramo zapreti vse nezakonite poti, ne le preko Makedonije, ampak tudi bol, preko Bolgarije in Albanije. Potem imamo tudi druge težave. Imamo Sirijo, ki je na obrobju Evrope. To, kar se dogaja tam, znatno vpliva na naše države. Sedaj delamo na tem, da bi oblikovali politični dogovor, tako da bi lahko Evropska unija odigrala vodilno vlogo s Federico Mogherini na čelo. Tu gre za evropske izzive. Ampak seveda gre tu tudi za afriško celino. Vse moramo preučevati, če ne bomo nenehno bili v neki nujni situaciji, če govorimo o Turčiji, Rusiji ali drugih državah. Ne moramo siliti evropskih težav v druge države. Drugi niso tisti, ki morajo reševati naše težave. Države morajo prevzeti svojo odgovornost znotraj Evropske unije. Treba je sprejeti zavezujočo odločitev. Ne moramo čakati na druge, da sprejemo odločitve. Mi moramo sprejemati odločitve. Le tako bomo ohranili evropsko civilizacijo, dostojanstvo. Tako da nas bodo vsi cenili, cel svet. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za EKR, gospod Kamal. Prejšnji teden je Donald Tusk poslal jasno sporočilo za nezakonite migrante. Rekel je, ne prihajajte v Evropo, ne verjemite tihotapcem. Končno je evropski vodja skušal prerezati to vez med tem, da gre nekdo na čovn in skuša priti druge kanale. Kako ustaviti pretok nezakonitih migrantov? to moramo storiti, zato da bi res pomagali tistim beguncem, ki si zaslužijo našo neposredno pomoč in prihajajo z konfliktnih območij. Pa kaj mora biti jasno? Begunci, ki bežijo iz pregona, iz vojn, niso naši sovražniki. Naši sovražniki niso migranti, ki prihajajo iz varnih držav, ki lahko izrabijo konflikt, zato da bi iskali boljše življenje pri nas. Naši sovražniki so tisti, ki izrabljajo nedolžne, ki pobijajo ljudi in zato jih moramo ustaviti. Ponedeljek so se evropski vodje dogovorili, da bodo to redili s turško vlado, ampak upam, da bi lahko pozdravili dogovor. Ampak priznati moram, da vidim kar nekaj vprašanj in pomislekov. Najprej glede procesa. Ponovno vidimo nekaj vodi, ki se pogajata s Turčjo in Evropske unije, ne da bi se pravzaprav posvetovali z drugimi. Drugič, ne razumem, koliko teh določb je pravnih ali praktičnih, tudi če smo obupali, moramo kar pozabiti na mednarodne konvencije in naše pravila. In tretji, zelo sem zaskrbljen, da bomo zamenjali migracijske pritiske z drugimi, da bomo morali liberalizirati vizume za Turčijo v naslednjih tednih, ne da bi pomislili na vse posledice. In četrtič, kako bomo lahko nakazali 6 milijard evrov? Bo to povezano s cili, ki jih je treba izpolniti? Ali ne bi bilo mogoče varnejše in boljše, če bi porabili ta denar tu za predelavo, za vračanje in drugo? Tisti, ki verjamemo v svobodo medijev, moramo biti zaskrbljeni zaradi dejanj turške vlade, zlasti, ko gre za časopis Zaman. Ampak, če moramo sodelovati s Turčijo kot prijatelji, potem moramo biti iskreni, ker prijatelji so iskreni. Reči moramo, če je članstvo Turčije spoh realno. In tudi, kar zadeva vse svoboščine v njihovi državi, ne glede na naša stališča, se moramo vsi zavedati, da bomo krizo obladovali, le ko se bomo vsi zavedali, da ni čudežne rešitve za to krizo. Lani smo naredili napako s hemo preselitvi. Ne smemo se ponovno zmotiti. Ne moramo mogoče ustaviti tako, ampak lahko pa poskrbimo za to, da nimamo le odprtih meja. Kratkoročno lahko tudi zaključimo sporozume o ponovnem sprejemu. Lahko najdemo tudi vire, da bi pospešili procese glede pročitve vlog. Potem je treba tu iskati tihotamce. Dogoročno lahko govorimo o dablinski reformi, ampak ali je treba izumljati dablin sredi krize, ali pa je treba najti način, da naš sistem deluje učinkovito in da pomagamo tam, kjer je največ pritisko. Dublin ni bil uspešen, ker države tega niso več izvajale. Ja, Grčija se je soočila z veliko humanitarno krizo, ampak evropski politiki bi se res motili, če bi sedaj želeli sovražno prevzeti Grčijo. Nekateri predlagajo celo določbe iz 70-ih let. No, nekateri me gledate, verjetno me boste ponovno napadli, Ja, gospod Kamal, to, kar pravite, so le lepe besede. No, upam, da me ne boste omenjali po noči, ko boste spali. Prosim vas in druge tu, da ne iščemo cenjenih rešitev, ampak da lahko vsi sodelujemo, da bi naši učinkovite rešitve, da nimamo nekih čudežnih rešitev, ki se ne morejo izvajati, da nimamo le rešitev za medije, ampak da imamo praktične rešitve, da bomo pomagali beguncem in reševali življenje. Dožni smo to storiti za državljane, za begunce, ki potrebujejo našo pomoč, da ustavimo pretok tistih, ki niso begunci, da pomagamo tistim državam, ki so najbolj obremenjene, da prevzamemo odgovornost, da damo zatočišče tistim, ki res bežijo in si želijo rešiti svoje življenje. Hvala. Kamal. Gospod Kamal, gospod Ederič vam želi zastaviti vprašanje. Uh, uh, eh, skoraj vsi člani ukipa so se oglasili da bi vam zastavili vprašanje vendar lahko vzamem samo enega eh, to je gospod etheridge ki je prvi. Eh, on se je oglasil ko ste rekli dober dan gospod predsednik. hvala ker ste izbrali mene. vesel sem ker se toliko ljudi želi pogovarjati z gospodom kamalom. zadnjič ko sem se pogovarjala sem vas spraševal o turčiji in vi ste povedali nekaj protislovnega primerjavi s tem, kar je povedal premijer, glede članstva Turčije v Evropski uniji. Sprašujem se, če boste sedaj skupaj z menoj obsodili premijeja. Kajte tu vidimo zelo čuden dogovor s Turčijo. Porabili bomo kar nekaj sredstev. Na kolenih ga skupaj z Evropsko unijo prosimo, naj reši turško težavo. In kaj se bo zgodilo? Kar na hitro se bomo izpogajali o tem sporazumu. Ne vem, ali se strinjate s tem. Gospod Etheridge, ne vem, če ste naivni ali ste zelo optimisti, če pričakujete, da bom tu sedaj kritiziral vodjo svoje stranke in premijeja. No, zbudite se ali pa spite kavo, preden pridete sem dvorano. Ampak kaj vam bom povedal? Tudi vi ste ga kritizirali v pogajanjih. Noben premijer ni storil več, da bi se pogajal drugačnih odnosih z Evropsko unijo kot ta premije. In zato to morate priznati. Schön. Das Wort... Er- Lepo. Za Alde dobi besedo gospod Farhofstadt. For... Gospod predsednik, menda je prepovedano gledati gospoda Kamale, če sem prav razumel. No, to ne bo presenetilo gospoda Kamale. Gospod Kamale. Strinjam se s kritičnimi stališči, ki ste jih vi povedali o tem predlogu. No, ne zanikam dejstva, da potrebujemo praktične in tehnične določbe s Turčijo. To mora biti del globalnega pristopa. Ampak ne gre za praktičen dogovor, gre za dogovor s Turčijo, po katerem bomo selili naše države izven Evrope v tem dogovoru. Tu gre za ključ do vhoda v Evropo. In ta ključ bomo dali v roke Turčije, Erdogan, Otomanskega imperija. On bo sedaj odločal o tem, kdo bo vstopil v Evropsko unijo. Zakaj gre pri tem dogovoru? Mi bomo kolektivno zablokirali vstop v Evropsko unijo za Sirice in druge osebe in Turčija bo posamično odločala, kdo je begunec in kdo lahko vstopi. Ena na ena, tako bomo odločali. Nekateri sirici lahko vstopijo, drugi ne. Afhani, recimo, ki bežijo zaradi islamske države Afganistva, pa ne. In nek kurd, ki bo želel oditi iz Iraka ali iz druge države, ta prav gotovo ne bo smel vstopiti v to schemo. Torej, reči vam moram, da se strinjam z gospodom Kamalo, saj enkrat. Reči moram, da je ta sporozum izjemno problematičen. Zakaj? Gre za neko kolektivno vračanje. To bo kolektivno vračanje. In kaj je to? To je prepovedano. To je prepovedano. To prepoveduje Ženevska konvencija. In še nekaj morate vedeti, dragi kolegi. Turčija je zelo slaba članica Ženevske konvencije. Tega ni ratificirala, ni ratificirala kar nekaj protokolov te konvencije. Recimo, Turčija ne daje političnega azila siricam. Politični azil daje le beguncem, ki prihajajo iz držav sveta Evrope. In drugo, ne daje azila žrtvam notranjih civilnih konfliktov. To so ti konflikti, ki jih imamo sedaj na jugovzhodu Turčije. Tri. Torej, to je zelo, zelo problematično, da bi sedaj prosili to državo, ki sploh ni celoti sprejela vseh protokolov ženevske konvencije, zdaj bomo rekli, ja, vi boste sedaj opravili naše delo, tako da bi američani rekli mehičanom, ja, vi urejete sedaj našo mejo v prihodnosti. To bomo sedaj mi storili. Torej mislim, da je to izjemno problematično. In drugo, kar bi povedal, vse to in razumem, razumem to razmišljanje. Gospod Dombrovskis in drugi so to menili danes dopolne. Ja, ampak tako ne bi ustavili tih otapce. To je edini način, da ustavimo trgovanje z ljudmi. Ja, reči vam moram, da se sploh ne strinjam s tem. Prav nasprotno se bo zgodilo. Sedaj, ko bomo zmanjšali vstopne točke Evropske unije, na tako mejujoč način, kot to počnemo sedaj, da dajemo le Turčiji to možnost, da posamično odloča o vstopu v Evropsko unijo, kaj se bo zgodilo? Ti obupani begunci bodo iskali alternativne poti, šli bodo po drugih poteh in lahko vam rečem, čez nekaj tedno bomo tu v tem parlamentu ponovno imeli razpravo o prihodu preko Lampeduze. Imeli bomo razpravo o novi poti v Albaniji, o novi poti preko Malte, o novi poti preko Bolgarije. In s tem ne bomo rešili težav. Ker teh težav ne more rešiti drugi, tretje države. Mi moramo rešiti te težave, mi v Evropski uniji in tega ni zaenkrat. Torej, kaj vas prosim, gospod Dombrovski, da sedaj storite to, kar je treba storiti na prihodnem svetu. Najprej morate sprejeti odločitev, evropskih mejah in mejnih stražah, je čudovito, da nam pravite in napredujemo. Ja, odlično, že mesece napredujemo. Zakaj ne uporabite člena 78 odstavka 3 pogodbe? Člen 78 vam daje to možnost, da spremete nujne ukrepe. V primerih pritoka beguncev in imigrantov v Evropsko unijo in tega niste storili, ne potrebujete zakonodaje v tem parlamentu in na svetu to lahko storite na podlagi obstoječe pogodbe, to storite, začnite s tem, z mejnimi stražami na vstopu, na meji med Turčijo in Grčijo, potem 3 milijarde, koliko krat bomo odločili, ali lahko države plačajo te 3 milijarde evrov. In ne bodo plačale turškim organom, turškim nevladnim organizacijam, ampak bo to šlo neposredno v begunska taborišča, tja bi to moralo iti, da ne bodo živeli s sedmimi dolari na mesec. Zato pridejo k nam, ker morajo preživeti s sedmimi dolari na mesec. Tu pa imamo tri milijarde. To moramo dati njim, neposredno beguncem. In na koncu naj rečem še nekaj, kar moramo storiti. Treba je spremeniti azilni sistem, spremeniti Dublin. Kaj počnemo pravzaprav? Sedaj ne bomo spremenili Dublina, Turčijo smo sedaj vključili v Dublin. To smo se sedaj odločili. Namesto, da bi spremenili davljenski sistem in namesto, da bi pošteno porazdelili vse med države članice Evropske unije. No, na začetku sem menil, ja, mogoče lahko ta sporazum pomaga. No, reči vam moram, da bolj ko to gledam, bolj se mi to zdi problematično, bolj sem kritičen in skeptičen in prosim kolegico ministrico, prosite gospoda Taska, da najde prave evropske rešitve. Gospod Farhofštaf, eh, eh, poslanka Grapini bi vam rada zastavila vprašanje. Prosim. Eh, Gospod predsednik, Jasno je, da vi niste zadovoljni. To smo razbrali iz vaših besed. Ampak potem, kar smo slišali po besedah podpredsednika, boste menili, da bomo imeli jasni program? V šengenskem območju naj bi dosegli dogovor do konca leta, ali je normalno, da imamo nek projekt za tri mesece, šest mesecev ali pa potrebujemo dolgoročni projekt da bi lahko to obrazložili evropskim državljanom in kaj menite o ločevanju Evrope na dve kategorije držav, na šengenske in nešengenske države. Predno odgovorite, gospod Farhofštad, naslednje. E, gospa Grapini, če govorite hitreje, kot lahko slišijo naši tolmači, imajo oni težave pri tolmačenju. Vse kolegice in kolege prosim, da govorite v nekem ritmu, ki so mu tolmači kos. Prosim, gospod Farhofštad. Ja, nisem dobro razumel vprašanje, nekaj se je izgubilo v prevodu, nekaj o Schengenu, ne Schengenu ste spraševali. Jasno je, da imamo skupno rešitev, ne gre le za Schengen, ampak čem je težava? Tako kot pri evru, začeli smo z evrom in potem smo se zmotili, ker nimamo vlade v evropskem območju in sedaj ponovno pri Schengenu. Začeli smo Schengen, se potem pa smo rekli, o sranje, nimamo menih straž, da bi zaščitili Schengen, nimamo skupnega zilnega sistema. Torej, treba se nekaj naučiti da ne bomo rekli, ja, naj Turki rešijo težave. Ne, mi smo tisti, ki moramo prevzeti odgovornost. Znotraj šenja in izven šenja. Gospod Verhofstadt, eh, za, eh, glede na to, da vprašanje niste razumeli, ste dali zelo širok odgovor. Eh, sedaj pa gospa Cimer za Združeno levico. Gospod predsednik, gospe in gospodje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 Eh, ponudbo eh, turčije in bili so pripravljeni eh, sprejeti zastrupljeno ponudbo in so se pogajali o tem. Treba pa je dodati, z ljudmi in temeljnim pravicami ne trgujemo, nihče ne sme trgovati z njimi, tudi EU ne. To, kar je sedaj predlagano, močno spominja na trgovino z odpustki. Eh, Eh, kdor eh, begunce eh, in prosilce za azil razlikuje po nacionalni pripadnosti krši mednarodno pravo. Pomislimo na begunce, ki želijo dostop v EU in čakajo pri idominiju in te pravice jim ne dajemo. nimamo evropske rešitve na mizi. Ne samo to, nikoli nismo bili tako daleč od evropske rešitve. V ponedeljek ničesar eh, ni spominjalo na evropsko rešitev. Vprašanja, ki so jih obravnavali predsednike držav in vlad, eh, so vprašanja, ki zadevajo posamezne države in njihove lastne interese nič drugega nismo videli. E, govorilo se je o tem, da e, meja ne bi zaprli, en dan pozneje e, so se meje zaprle. U, ko so odpotovali predsedniki e, držav in vlad domov, so š, e, že naslednje države napovedale zapiranje meja. Potem pa Grčija. Dobro. E, komisija je predlagala nov instrument in humanitarno pomoč zlasti želi pač podpirati dejavnosti organizacij vendar to nič ne spreminja samega problema e, to ne spreminja da janske obremenitve e, grčije in naše nesolidarnosti Iz svoje biografije zelo dobro vem, kaj pomeni gradnja zidov in zapiranje meja. Lahko vam samo naslednje povem. Če sedaj velja moto, eh, da nočemo, da eh, Grčije ne bi nihče več mogel vladati, potem je to pravzaprav. Eh, hli, eh, hlinjenje. E, in e, to je cinizem. E, tu se pravzaprav odpovedujemo skupnim načelom Evropske unije. Sedaj pa Turčija. Kdor se podaja v roke Turčije, se odpoveduje sam sebi. Saj, ko gre za to Turčijo s to vlado. Uh, nismo imeli nič proti pogajanjem s Turčijo o članstvu, vendar ne moremo pozabiti na vse, kar velja za članstvo. Dogovarjamo se eh, z ljudmi, ki so pripravljeni ubijati lastne sodržavljanje. E, Eh, bombardirajo kurde eh, v siriji s tem so tudi podpirali islamiste in mi gledamo proč in se dogovarjamo z njimi tega ne smemo sprejeti in eh, k temu pozivam nas vse hvala lepa Sedaj za zelene, gospod predsednik Lamberts. Hvala, gospod predsednik. To je moralni propad te besede so tiste, na katere sem pomislil po, po nedeljkovem sporazumu. Na mesto, da bi kaznovali ta režim v Turčiji, kjer imamo pravo policijsko državo, kjer ni svobode medijev, kjer se zapirajo vsi, ki so za demokracijo, kjer imamo civilno vojno, kjer imamo bombardiranje prebivalstva. To je moralni propad. Kajti namesto, da bi tu sprejeli begunce iz vojne, naj bi to sedaj omejili na tiste, ki bodo šli preko drugačnih poti. Seveda bodo številni umrli tu, potem vizum, proces širitve, vse to imamo zato, ker imamo sedaj nov dogovor. To so pravi barbari. Nemčija se pogovarja z njimi. Nekateri pravijo, da imamo tu belo kristijansko Evropo, drugi pa se skrivajo za tem. Gospe in gospodje, pomembno je, da se vodje držav in vlad ponovno srečajo, da prihodnji teden sprejmejo ukrepe, da bo Evropska unija sprejela svoje moralne in zakonite odgovornosti. Potrebujemo zakonito pot vstopanje v Evropsko unijo. Ampak ta pot ne more biti le za Sirice. Imamo tudi Irak, Afganistan, Jemen, tudi to so vojna območja. In ne moramo tega pogojevati številom prosilcev za azil in to potem pošiljati v Turčijo. Že z naslova Ženevske konvencije nas spomnim na vse vagonce, vse prosilce za azil, ki imajo pravico do tega, da so obravnavani. In če lahko najdemo na milijarde evrov, da pomagamo za sprejem tam, potem moramo mi v bogati Evropi storiti vsaj toliko za sprejem tu, pri nas. Naj spomnim, da Evropska unija lani sprejela nič cela 25 odstotkov našega pripasa, toliko bogancev, to je stokrat manj, kot to počnejo Libanon, Jordanija in drugi, ki potrebujejo našo pomoč. Ja, Za to politiko se moramo pogovarjati s Turčijo. Ampak bolj, ko bomo skupaj odločni, da bi prevzeli odgovornost, močnejši bomo v odnosu do Erdogana. Kajti Turčija je geopolitično zelo občutljiva, tudi gospodarsko gledano je pod pritiski in seveda potrebuje Evropsko unijo, tako kot Evropa potrebuje Turčijo. In prvi predpogoj uspeha te politike temelji na tem, da evropejci delamo skupaj. In tu bi omenil dve državi. Gospa ministrica, prihajate iz nizozemske, sedaj predsedujete Evropski uniji. Ne spomnim, da imate tam veliko političnega liberalizma v vaši državi. In ko smo imeli vojno med versti, absolutizem v Evropi, ste vi v vaši državi sprijeli vse evropske begunce. Francija. Namesto, da bi bili solidarni, vaš premijev se prepušča kanclerki pozabili ste na vašo dediščino, potem pa imamo tu še islamsko državo, Saudsko Arabijo. Prosim, da Francija prevzame svojo odgovornost. Mogoče bi lahko večkrat dvignili svojo zastavo in res pokazali, da ste ponosni. Treba je prevzeti to vodstvo, ki ga potrebuje Evropi. Na koncu zaključil bom s tem predsednik. Orbanu, Ficu, Moranu, Pegidi, in drugim, ki se omenjajo, ki omenjajo Evropo kristijanstva, naj omenim besede, ki smo jih tu slišali pred 18 meseci. Papež Frančišek je sam povedal, da se moramo skupaj boriti pri teh migracijskih vprašanjah. Ne moramo imeti veliko pokopališče v sredozemlju. In rekli so nam, da bo Evropa lahko rešila migracijske težave, če bo prvič imela jasno kulturno identiteto, če bo imela primerno zakonodajo, če bo zaščitila pravice evropskih državljanov in če bo zagotovila sprejem migrantov. In drugič, če bo sprejela primerno, pogumno, konkretno politiko za to, da bi rešili notranje konflikte in da bi rešili te pojave. Namesto, da imamo politiko interesov, ker je še več konfliktov. Treba je delovati glede vzrokov in posledic. Isti papež je pred kratkim povedal, tisti, ki gradijo zidove in ne mostove, niso kristijani. In gospe in gospodje, sedaj vidimo, da imamo mostove, ne zidove. Hvala lepa. E Za politično eh, skupino EFDD poslanec Boreli. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Spet se moramo ukvarjati s situacijo, eh, ki postaja trajnost eh, v eh, naših razpravah. Migracijska kriza, gospodarska kriza, ti dve temi sta zelo različni glede dinamike. Moramo se pa nujno ukvarjati s tem, ker sta vprašanji lepe reči. Dosedanje rešitve tudi niso bile učinkovite. E, kljub vsem prizadevanjem zopr e, gospodarsko krizo nam ni uspelo spraviti večino prebivalstva v mirne vode ni dovolj eh, solidarnosti ni eh, dobre metode eh, v grčiji in to seveda ne pomirja tistih državljanov ki so v šibkem položaju nimamo instrumentov nimamo mehanizmov ki bi nam eh, dajali neko rešitev eh, kot pri gospodarski in finančni krizi. Eh, vlade se soočajo z velikanskim številom migrantov in hočejo odpraviti pravila, ki so veljala za nekaj samoumevnega in dosežek Evrope. To kaže, da smo pravzaprav uh, sedaj v situaciji nemoči. Eh, ne delamo nobenih korakov naprej. Evropska unija je prišla v situacijo, kjer ne ravnamo primerno eh, do turške eh, vlade. Turška vlada, ki je zopr svobodo tiska, pa želi napredek pri pogajanjih o članstvu. E, torej naše vlade so v slepi ulici pri perečih vprašanjih. Mi smo neposredno izvoljeni e, predstavniki in moramo pokazati, da smo lahko bolj učinkoviti v krizah, ki jih prinašajo ti izzivi kaj moramo storiti. Mi ne smemo pozabiti svojih vrednot. Mi smo rekli, da smo uh, prostor svobode, pravice in varnosti in eh, mi seveda vidimo, da se Turčija trudi pri sprejemu sirskih beguncev. Dali smo eh, tudi finančna sredstva na voljo, vendar ta sprejem eh, ne sme biti pravzaprav razlog, da pozabljamo na kršitve določenih načel v Turčiji, naprimer svoboda medijev petsto milijonov ljudi eh, eh, je v Evropski uniji in zaradi eh, sedanjega števila beguncev Evropa ne sme biti v krizi. Taka humanitarna situacija, kot je na meji z Makedonijo, ni sprejemljiva kar zadeva varnost tu moramo jasno povedati našim državljanom koga sprejemamo in zakaj ga sprejemamo kako se to upravlja kdo bo ostal zavedno in kako se bodo sklepi uresničevali. To se mora potem dejansko tudi uporabljati v celotni uniji. Hvala lepa. Gospod Boreli, gospod Anemans ima vprašanje za vas. Gospod Boreli, gospod Anemans, prosim. Kolega Boreli, imam eh, vprašanje, zato da pojasnim razpravo. Poslušam vas in ali ste sedaj govorili za celotno EFTD eh, e ali samo za svojo stranko? mislim, da je to vprašanje, ki je bilo eh, razčiščeno pred nekaj meseci, ko sem ustal v plenumu, ko sem rekel, da je EFTD razdrobljena glede migracijskega vprašanja. Vas očitno ni bilo. Sedaj pa za ENF, gospa Le Pen. Gospe in gospodje poslanci, tu imamo kruto resničnost pri zadnjih pogajanjih EU Turčija je uh, Erdogan diktiral Evropski uniji, ki je šipka, je kot neka uh, mehka, uh, velika metu, meduza. Uh, torej, tri milijarde eh, je Evropska eh, unija obljubila, pa tega ni eh, izpolnila, sedaj se zahteva šeste milijarde. In dejstvo je, da sedaj v Grčijo prihaja dvanajstkrat več beguncov. Torej, erdogan vas slepi zahteva odpravo vizumov za svoje državljane želi pospešitev pristopa evropski uniji za, v zameno za njegovo nesodelovanje vse to ne bo okrepilo eh, Evrope, to je kot neka smrtna eh, bolezen, in vi ste eh, svojo neodgovornostjo iz Erdogana naredili eh, zelo močnega eh, človeka sedaj ne smemo pozabiti, da turško orožje bombardira kurde v Siriji, ki so največji bojevniki zoper Daesh in eh, Al-Kaido. Eh, turčija sodeluje pri tihotapljanju nafte za daješ pa tega nočete videti pomislimo tudi na napade na eh, lastnem ozemlju eh, zaradi velikih političnih napak erdogana ki ga želite integrirati v evropo za ustavitev migracijskih tokov vidimo dober zgled to je avstralija eh, ki je pokazala tudi eh, z informiranjem da bo zavrnila vse ladje in tu so rezultati eh, jasni sprejmimo ta pristop potrebujemo močne nacionalne meje treba je zaščititi begunce v državah blizu Sirije, blizu eh, izvorne države, s tem bomo koristili vsem in ne bomo kos neobvladljivim tokovom eh, beguncem in tudi begunci se ne bodo soočali s smrtjo na svoji poti. E, sedaj e, nepovezani poslanci, gospa Morvaj. Gospa ministrica, ki ste tu predstavnica sveta in gospod e, komisar, ki predstavljate gospoda Junkarja, ali bi lahko jasno povedali evropskim državljanom, kakšna je sedaj tu velika sprememba, o kateri ste govorili? mi kot optimisti eh, razumemo pravilno, da je velika sprememba naslednja. Evropska unija ne bo nobenemu iz eh, teh nesrečnih držav dovolila eh, vstopa v EU in da bo omogočila vstop samo tistim, ki prihajajo iz vojnih območij. Prosim, da to pojasnite, kakšen je status. Potem pa še naslednje vprašanje, za katero se zanimajo evropski državljani. Včasih govorite o migracijah, migracijski politiki. Gospod eh, predsednik, ima minuto in pol. Hvala. Hvala, cenim to. Drugo vprašanje je, Včasih govorite o migracijski politiki, včasih govorite o azilni, begunski politiki. To je sedaj vprašanje glede dejstva. Prosim, pojasnite evropska unija nima nobenega opravka z migracijsko politiko posameznih držav z migracijami na splošno to je pristojnost držav članic ali je to jasno ali je to dejstvo ali se strinjate s tem dejstvom hvala lepa kolegica morvai sedaj pa za dve minuti kolegica nibler hvala lepa gospod predsednik spoštovani podpredsednik eh, predsednica sveta kolegice in kolegi, gre za detajle. V ponedeljek so se pogajali o okvirnih eh, točkah in eh, sedaj se želijo lotiti boja zopr tihotapce. Včeraj na, svetovni, eh, na mednarodni dan žena smo govorili o migrantkah, o nevarnostih za ženske otroke, ki izhajajo iz tihotapljanja ljudi. Eh, sedaj eh, se s turčijo želimo lotiti tega problema jaz pozdravljam ta pogajanja pozdravljam napredek eh, dosežen v ponedeljek tu še nismo našli dokončne rešitve vendar mi moramo pogledati dejstvom v oči in mi moramo seveda tudi podpreti grčijo to ne zadošča ljudje prihajajo preko morja in ne smemo si lagati, brez Turčije ne bomo preprečili tihotapljenja ljubi. E, mi, evropejci, moramo tu plačati določeno ceno. Naj jasno povem, ne smemo dajati popusta pri članstvu. E, za turčijo obstajajo jasni pogoji kot tudi za vse druge države to so omenili tudi drugi kolegi pristopna pogajanja so eno drugo vprašanje pa je ravnanje begunske in migracijske krize naslednja točka pa je eh, vizumska liberalizacija glede tega sem zelo kritična v parlamentu se bomo s to temo intenzivno ukvarjali in eh, predsedstvu sveta želim jasno povedati, brez parlamenta ne bo prišlo do vizumske liberalizacije. Prosim, da poslušate tudi na kritične glasove iz tega parlamenta v zvezi s to temo. Hvala lepa. Sedaj za dve minuti kolega Guerrero Salom. Hvala lepa, gospod predsednik. Pred dvema mesecema Eh, eh, smo slišali eh, od gospoda Tuska, da imamo dva meseca časa za rešitev te problematike. Ta dva meseca bosta sedaj minila in svet mora nekaj storiti. In parlament mora določene stvari povedati svetu. Torej skrbi nas to, kar se dogovarjate z drugimi. To je sramota. Mi se moramo vprašati, kaj počnemo tukaj. Predsednike držav in vlad moramo vprašati, kaj počnejo. V evropski zimi tavajo moški, ženske in otroci otroci in oni imajo isto dostojanstvo kot na primer eh, tisti, ki so v drugi svetovni eh, vojni bežali, ki so bežali iz eh, španske državljanske vojne, ki so bežali iz komunističnih diktatur in tako naprej ki so bežali iz balkanskih vojn. Torej, mi ne smemo pasti v past populizma vrednosti in eh, temeljne zakone Evropske unije je treba spoštovati. Eh, vse, kar se eh, dogovori z tretjimi državami, mora spoštovati humanitarne zakone, mednarodne zakone, kajti sicer se bo širila epidemija nečlovečnosti to ugotavljamo v številnih državah eu to je nečloveško in v evropskem parlamentu je velika večina ki tega ne sprejema ne sprejema v imenu parlamenta ne imenu uh, uh, poslancev in nikakor ne v mojem imenu hvala lepa sedaj pa kolegica fotiga Eh, hvala lepa. Naj začnem z Evropskim svetom marca. Povečanje konkurenčnosti EU eh, e je zelo pomembno. Mislim pa, da v luči prihodnjega referenduma v Združenem kraljestvu, da je ta točka še toliko bolj pomembna in jaz tudi cenim vse to, kar počnete za to, da pripravite eh, vrh. Kar zadeva eh, vrh EU Turčija, sem vesela, da eh, je končno Evropska unija dojela, kakšna je geostrateška pomembnost Turčije. Seveda se to dogaja s pričo velike migracijske eh, krize in pogajalska eh, pozicija Turčija je sedaj drugačna kot pred nekaj leti. Mislim, da se ne smemo bati eh, tega outsourcinga, tega poverjanja nalog drugim. Ne smemo se bati popolne odvisnosti od Turčije. Eh, vendar vprašanje eh, sprejema beguncev moramo reševati v partnerstvu in mislim, da se bo to sedaj zgodilo. Seveda izhajajo številne nevarnosti iz tega. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Intfeld. Voorzitter, uh, mevrouw de minister. Hvala lepa. Hvala, eh, gospod eh, predsednik, gospa ministrica. V, uh, eh, vesele nam je, da ste spet uh, med nami. Naj, najprej povem naslednje. Uh, no, glede teh zunanih meja in ravnanja v primeru zunanih meja, o tem govorimo. Vse uh, vendar pa je potrebno jasno povedati, da sem se naveličala vseh teh uh, lepih izjav o tej zadevi. E, če me razumete, e, po e, letu 2009 je bilo pripravljeno poročilo o azilu, vendar pa lahko ugotovimo, da ta sporazum razkriva šibkost Evrope in tudi ne izkazuje Eh, moralne drže. Eh, Kaj ti zdi se, da eh, gre za neko Evropsko unijo, ki razpada v tem primeru? In vendarle potrebujemo vzdržno politiko. Najlepša hvala. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Veršija za eno minuto. Merci, hvala. Gospod predsednik, eh, ravno kar sem nazaj iz Turčije in eh, to, kar eh, sem slišala, slišala sem neverjetne stvari. Tu so univerzitetni profesori, ki jih obtožujejo terorizma, zapirajo novinarje. Potem prihaja tudi do pokolov. In vse to uh, simbolično ponazarja uh, situacijo. In to v državi, ki, uh, za katero je rečeno, da je demokratična. In uh, tu In to je tista država, ki bi želeli zaupati svojo migracijsko politiko. Turške oblasti so same ustvarile begunsko krizo v Evropi, sedaj pa izsiljujejo Evropsko unijo in to jim uspeva. Srame je. Evropska unija izgublja svojo dušo. Potrebno je končno odpreti oči. In gospod predsednik, potrebno je eh, takoj eh, preveriti situacijo na licu mesta. Ja, kolegi. Hvala lepa. Eh, sedaj pa kolega Dervika. Hvala lepa. Predsednik veliko eh, argumentov smo slišali tukaj, vendar želim povedati, da so države članice tiste, ki so odgovorne za zagotavljanje pomoči beguncev in to tudi pomeni, da eh, je naša zaveza, da preverimo, kaj se dogaja. Ravno tako moramo poiskati druge rešitve za tisoče Iračanov, Libicev in Afganistancev, ki jih ta sporazum ne pokriva. Drugič, ne smemo napraviti, eh, eh, se zmotiti in eh, ta pomoč Turčiji. Eh, to je nekaj, česar ne smemo zamenjati eh, za to in v zamenjavo ponuditi eh, Turčiji vstop v Evropsko unijo. Turčiji, ki ne spostuje človekovih pravic. Potrebno je zagotoviti pomoč beguncev, to pa ne pomeni, da bomo padli na koleno pred, pred tem avtoritarnim pristopom. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za tri minute kolega Faraž. Eh, pravzaprav eh, smo se podali na pot skoraj neverjetne neumnosti. Lani je kanclerka eh, Merkel rekla, vsi lahko pridete, sedaj pa je vse to pripeljalo do te velike godlje. Je, ponujena je bila vsota 3 milijard, potem se ta vsota še povečuje in seveda so se pojavili z novo zahtevo po novih milijardah. In eh, to je eh, vedno znova dokazujemo, ko enkrat plačujete, začnete plačevati na tak način, pravzaprav eh, temu ne more biti nikoli konca. In tu gre za nov sporazum, za vsakega nezakonitega priseljenca nam bodo enega poslali iz Sirije in ne gre za zmanjševanje številk. In eh, Hkrati pa govorimo tudi o liberalizaciji vizumov, eh, vizumov prostite, za eh, Turke do junija meseca. In v praksi to pomeni, da bodo mnogi potem se začeli sklicevati na to, da se morajo združiti svojo družino in tako dalje. In tako se bo to nadaljevalo. In sedaj, Eh, želimo pospešiti proces vključevanja oziroma sprejemanja Turčije. Eh, želel bi se, da je David Cameron tako sposoben pogajalec, kot so Turki. Tega bi si želel. In eh, tu je, tu je država, ki ima meje z Irakom, Iranom in Sirijo in s to državo se politično združujemo. In, uh, uh, uh, in na ta način omogočamo pravzaprav eh, oziroma eh, olajšujemo vstop države eh, s 75 milijoni prebivalcev. In ti ukrepi bodo prav gotovo preokretnica. In že Erdogan, ki si že zelo dolgo prizadeva eh, za eh, učlanitev. In eh, referendum v Veliki Britaniji pravzaprav zadeva ravno to, kar naj predstavlja varno opcijo. In so teroristi, ki se poslužujejo te migranske krize in na ta način prihajajo v Evropsko unijo. In, to bo masivno povečalo pritok v Veliko Britanijo, zaradi česar je država še bolj občutljiva za terorizem. Potrebno je zgrabiti v svoje roke nadzor nad mejami. Imamo vse razloge za to. Hvala lepa. Sedaj za minuto in pol kolega De Graaf. Gospod predsednik, Slišali smo besede, sram naj vas bo. Ponedeljek smo videli popolno kapitulacijo in turški diktator Erdoan je zmagal. S tem ste uničili evropske vrednote, poteptali ste naše svoboščine. Zelo jasno je namreč, da ste pokazali premalo pooblastil Sedaj je evropska elita v paniki. Paniki je zaradi notranjega trga. Sedaj boste dali sultanu iz Ankare 6 milijard evrov in Turčija nam je potem še po hitri poti postala članica Evropske unije. Sedaj nas boste tu izpostavili islamu. In to je zgodovinska napaka. Pravite, da je to prava odločitev in to so neumnosti.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 gospod predsednik pozneje ta mesec se bo ponovno srečal svet ministrov in skušali se bodo ukvarjati s tem evropskim projektom s to zmešnjavo in vsem tem do katerega je prišlo in kljub vrednotom gospoda Webra, ki je skušal predstaviti odnose s Turčijo in je skušal povedati Turčija partnerica da ni odvisnosti, pa je realnost ta, da je migracijska politika kaotična, draga in tu bomo sedaj dali na milijarde Turčji in omogočili bomo liberalizacijo vizumov in pristop. Mislim, času imamo premije Združeno kraljestvo in tam imamo še en dogovor. In na srečo za milijone v Združenem kraljestvu je tu vsaj nekaj upanja. Naše ambicije morajo biti pomembne. Ne, ne smemo imeti slab dogovor. Tu obstaja še druga pot. Nekdani direktor Britanske gospodarske zbornice je rekel, imamo lahko svetlejšo prihodnost izven Evropske unije. Hvala lepa, kolegica Doc. Sedaj pa za dve minuti kolega Čip. Thank you. Eh, hvala lepa. Velike različne ocene slišimo glede tega sporazuma. Nekateri so z njim zadovoljni, drugi ga močno kritizirajo, pravijo, da eh, smo odvisni od eh, Turčije. Vendar že nekaj časa govorim o tem, da je vzpostavitev sodelovanja z regionalnimi partnerji kot s Turčijo, tudi z afriškimi državami, je potrebno za to, da bo ta proces postal bolj mednaroden, vključno tudi eh, sodelovanje z Združenimi narodi. Gre za globalen problem eh, z vidika posledic, pa tudi z vidika eh, možnosti, da tudi izkoreninimo vzroke za to krizo izkazati moramo tudi solidarnost z državami, ki so pod migracijskimi pritiski. Strinjali smo se, da je potrebno izvajati ustrezne, eh, ustrezne migracijske postopke, vendar to ne deluje. Žal ne deluje in vse države ne izpolnjujejo eh, svojih zavez. Eh, čeprav je moja država izjavila oziroma se je zavezala spoštovanju eh, sprejetih eh, zavez. Eh, potem prihaja do nelegalnega oziroma nezakonitega tihotapljena ljudi v Evropo, vendar pa z zaščito zunanjih meja eh, ne bomo eh, samo lahko računali na svoje partnerje, temveč bomo eh, te tokove naredili tudi bolj humane. Odpravljati moramo ozroke, razloge za vojne, za konflikte, za genocid in eh, Turčija je pomemben sosed Evropske unije, ima veliko izglede, vendar pa so tu veliki problemi s človekovimi pravicami, s svobodo, medijsko svobodo. In Evropska unija pa je vrednota kot taka, zaščititi moramo EU in tudi Schengen. Hvala lepa, sedaj pa za minuto in pol kolegica Fajon prejšnji mesec sem bila na jugovzhodu turčije nekaj je kristalno jasno ne evropska unija in ne turčija krize z begunci ne moreta reševati sami in obe imate problem to je neobvladovanje razmer. zdaj ni trenutek za izsiljevanje nabiranje koristi ene ali druge strani zdaj je ključno to da je sodelovanje iskreno. finančna pomoč turčiji mora priti tja kjer je najbolj potrebna za hrano za izobraževanje za delo turčija mora okrepiti boj proti trgovini z ljudmi izmenjava beguncev mora potekati v skladu z mednarodnimi načeli o varovanju človekovih pravic in ne la carte. to kar se dogaja v grčiji je tragedija je posledica nesposobnosti skupnega odziva unije in sramota za evropo. dejali ste da so se tokovi na balkanski poti ustavili želim si da je tako. slovenija od danes znova na meji s hrvaško izvaja schengen a grčiji je potrebno pomagati sicer bodo tihotapci z ljudmi še razširili posel. skrajni čas je da vse države tudi višegrajske četverice prevzamejo odgovornost za obstoj schengenskega območja. turčija je strateška partnerica uniji a njena prihodnost v povezavi bo odvisna od njenega napredka. to kar se dogaja z mediji je nedopustno kot tudi nasilje nad kurdi sicer pa bo jamstvo za umiritev razmer z begunci le trajno premirje v siriji kar si morajo ne le unija in turčija prizadevati ampak celotna mednarodna skupnost. Gospod Domrovskis, ponedeljkov sestanek o e, migraciji je bil tudi trenutek ciničnosti in Dejstvo je, da se bodo ti tokovi v Grčiji nadaljevali eh, pred vrhom marca, eh, kasneje marca. In Eh, tako eh, poteka, eh, tako da je potrebno seči v žep in še naprej plačevati. Vendar pa ni možno pravzaprav trpeti to, te kupčuje s strani Turčije, medtem ko begunci preplavljajo grške otoke oziroma grški otok. Tega ne moremo dopustiti morda bi bilo potrebno eh, zapustiti Schengen in eh, objaviti embargo. Kolega Marijas, eine... kolega Marijas eh, ali dovolite vprašanje kolega Sanja? Kolega Sani, prosim. Eh, eh, eh, Hvala lepa. Zastavil bi vprašanje, spoštovani, eh, imam vprašanje za vas. Govorili ste eh, v glavnem o ciničnosti v vašem govoru in eh, o tem, da se posega po različnih pristopih, kot so izsiljevanje in podobno. Res je, da Turčija posega po drugačnih pristopih. In eh, poglejmo si samo, kako eh, deluje gospod Cameron eh, v primeru tega vprašanja. Kaj bi pa povedali glede tega, gospod Marijas? Ja, tesis... Kolega Marijas. Ja, eh, torej, eh, tu smo vsi politiki usklajevali mnenja in tu bo prišlo do odločitev um, v breme vseh delavcev, ne glede na njihovo narodno pripadnost. Eh, Britanci, eh, ki bodo pač delali v Nemčiji, naprimer, bodo imeli omejene pravice. Eh, hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto kolega Telečka. Progress at uh, the summit. Eh, lahko ugotovim napredek po tem sestanku s Turčijo. Vemo, da smo partneri s Turčijo. Včasih svojih partnerjev ne moremo izbirati, eh, ko razmišljamo naprimer za vidika zapiranja novinarjev v tej državi in eh, kršenju človekovih pravic in podobno. Vendar. Ta sporazum s Turčjo nas lahko vodi v pravi smeri, tako menim. Res je, Eh, dejstvo je, da morda na ta način legaliziramo migracije, vendar ne na prav način. Naprimer, zagotoviti v zamenjavo liberalizacijo vizenskoma režima, kaj to pomeni, ali pa naprimer odpiranja eh, poglavi s Turčijo. Za mene gre za celovit sporazum, ki ga sedaj pričakujemo od zasedanja na vrhu, potrebujemo konkretne ukrepe. In še nekaj glede eh, notranjega trga. Strinjam se z vami, gospa ministrica, vendar potrebujemo dejanski napredek, trialog prosim, če spodbudite svet v tej smeri. Hvala. Hvala lepa, kolega Telečka. Sedaj za eno minuto, kolega Hači Georgijo. Hvala lepa sam bi podpisal ta sporazum, če bi se nanašal na blago eh, ali pa mogoče na krsto. Sram pa me je, da na tak način odločajo ljudje o soljudeh. In Eh, ta sporazum krši, pomeni kršitev človekovih pravic. Zakaj ne zagotovimo teh eh, pravic, naprimer, eh, ogromnemu številu ljudi v mestih v Siriji, ki so celo pod zaščito UNESCO zato, da, in poskrbimo za to, da se lahko ljudje, ki so morali v tam pobegniti, vrnejo domov ali gre tu za neko barantanje kravje kupčije. Zapira se univerzitetne eh, profesorje. Mi in včeraj smo lahko videli tudi eh, posnetke včeraj gospod eh, Dolud Glo, ki ponuja rože na dan žena. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Keller za eno minuto. Hvala lepa. Svet v ponedeljek je bil svet sramote. E, vi, 28 e, e, predsednikov držav in vlad, ste sklenili kršitev mednarodnega prava, evropskega prava in, kar je še huje, osnovnih načel šlo veštva. Načrtujete vračanje beguncov v Turčijo in Turčija jih lahko potem vrača v Sirijo ali pa Irak. Zapirate meje za ljudi v sili, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Končujete eh, pravico do azila in sprašujem se, in to velja za vse eh, eh, predsednike držav in vlad, kako lahko pravzaprav spite po noči. Hvala lepa. Eh, kolegica keller eh, sedaj pa minuto in pol kolega lundgren Tu je več razlogov in najpomembnejši je, da Turčija ni niti v Evropi, ne nahaja se v Evropi, samo tri odstotke njenega ozemlja se nahaja v Evropski uniji. Ali bi Evropska unija imela skupne meje z Iranom, Irakom in podobno? Sedaj govorimo o izseljevanju. Izseljevanju eh, Evropske unije, zato da bi dobili več denarja, da eh, bi se liberaliziralo vizemski režim. To je to izseljevanje v zamenjavo za pomoč. In eh, Turčija pa ima nujno vprašanje, ki se nanaša na njeno eh, kurdsko eh, manjšino, potem tudi svoboda medijev ali pa svoboda izražanja, eh, ki je tam eh, problem. In, eh, In uh, tu je tudi vladna eh, stranka uh, AKIP, ki je bila vse to močno upletena. Potem, upletena. Potem uh, glede uh, Eh, glede bruto nacionalnega eh, dohodka. Ne bi si želel, da še zaostrimo situacijo, naprimer za naše švedske eh, davkoplačevalce. In Turčija, ki naj vodi našo migracijsko politiko, to bi nas usmerilo povsem napačno. Potrebujemo dialog in sodelovanje s Turčijo, naj bo jasno, da se mora pri tem tudi ustaviti. Lundgren. Hvala lepa, kolega Lundgren. Sedaj pa za minuto in pol kolega Vilimski. Hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje. Najprej bi rad izrazil jezo. Jezo eh, zaradi tega, ker je skupina evropskih eh, eh, poslancev iz Avstrije skupaj pripravila izjavo, kjer izredno pozdravljajo rezultate tega sveta. Se pravi, še naprej naj bi milijarde eh, denarja eh, davkoplačevalcev šle v Evropo. Eh, vizumska liberalizacija naj bi bila omogočena Turčiji in eh, nadaljevali naj bi pogajanja o članstvu. Eh, to je pravzaprav problem, o katerem je treba razpravljati v Avstriji. Eh, Eh, problem notranje politike je seveda tudi to, kar se dogaja v Nemčiji. Tu ne gre samo za obnašanje Merklove, ki celotno celino eh, hoče potegniti v prepad. Eh, če eh, že ima več srca za ljudi iz eh, Severne Afrike, eh, kot za lastne državljane naj gre kot uh, prostovoljka uh, tja uh, in pomaga tam beguncem, vendar njene odločitve vplivajo na celotno celino. Uh, torej mi zavračamo ta vrh, Aus v Avstriji želimo nadzor nad uh, svojimi mejami in

bil je vrh, eh, ravno kar smo imeli vrh med Evropsko unijo in Turčijo, vendar pa je rezultat ne samo razočaranje, temveč predstavlja tudi diplomatski Waterloo, eh, Waterloo za Evropsko unijo in sicer, eh, ko so nas skušali prestrašiti eh, z nesprejemljivimi pogoji. Eh, zahteva po treh milijardah, potem status, vizumski status in tudi odprtje petih poglavi pri pogajanju z Evropsko unijo in Turk je kot pes, ki laja, vendar pobebne, kadar se znajde pred nasprotnikom. Zato moramo biti odločni, vendar to v Evropski uniji nismo. Prodali ste se Erdoganovemu otomanu. Ja, hvala lepa, kolega Sinodinos. Ali dovolite vprašanje kolege Džambaskija? Prosim is there no translation? excuse me excuse me excuse me is there no, no translation? ali ni prevoda? Eh, govoriti o tem da je neka država barbarska to je nedopustno tako osebo bi bilo potrebno izgnati iz parlamenta to je sramota kolega bolsonaro wir werden das prüfen. Eh, eh, spoštovani ali ne menite da, eh, da so pogajanja z erdoganom tu sramota tudi za evropsko komisijo? kaj ti gre še za eno grobo politično napako birokratov v Evropi, ki so povabili milijone beguncev, da pridejo na naše domove, sedaj, ko jim je spodletelo, pa kapitulirajo pred diktatorjem Erdoganom. Evropska unija ni sposobna zaščititi lastnih meja, potem podpiranje novih poglavi, to je politični eh, samomor. Hvala, kolega Senadinos. Senadelfe. Menim, da bi Evropa lahko zaščitila svoje meje. Pri tem ne gre za nič drugega kot za igrice in barantanje. Hvala, kolega Bütikofer. Eh, k poslovniku? Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, hotel sem opozoriti na to, da je govorec, ki ga je okaral kolega, eh, označil Turke za pse. Takega eh, rasizma ne smemo dopustiti. Prosim, da preverite zapisnik in da iz tega potegnete konsekvence kolega bütikofer rekel sem da bom to preveril jaz sem eh, ravno v tem trenutku poslušal gospoda zapaskija in eh, zaradi tega nisem poslušal nemškega tolmačenja. sedaj pa za dve minuti kolegica grossette. Najlepša hvala, gospod predsednik. V ponedeljek je bil še en tak vrh zadnje priložnosti, in vendar pa pomeni razočaranje, hkrati pa je tudi vzrok za, za, za, za skrbljenost. In vrh 17. in 18. marca bo ključen. Potrebno bo odločati med eh, Evropo eh, pred stotimi leti in novo Evropo. Ta Evropa eh, egoizmov ni rešitev za eh, sedanjo begunsko krizo. Sporazum je dvoumen in to, o čemer je bilo govora in o čemer se je pogajalo v ponedeljak, eh, je potekalo na najslabši možen eh, način. Potekalo je tudi brez posvetovanja z vsemi in to je kot, da se vržemo v. Eh, gobec eh, eh, volku gre tudi, eh, ko gre za vizume, naprimer. Eh, tu je vrsta eh, kriterijev, ki jih je potrebno spoštovati. In vendarle je bila podana zaveza, da pride do liberalizacije vizumov do junija meseca. Potrebno bi bilo začeti izvajati našo pristojnost soodločanje. In eh, glede na to, da izplačilo prvih treh milijard še ni bilo možno, kako se je možno sedaj zavezati za nadaljne eh, tri milijarde. Taka perspektiva ni realistična in do ne. Eh, ni možna oziroma do nje ne bo prišlo. Ne smemo, ne smemo eh, odgovornosti prelagati na druge, gre enostavno za izsiljevanje Evropske unije. Hvala. Eh, kolegica Grostet, dovolite vprašanje kolege Lebretona, prosim. lepa, da ste sprejeli moje vprašanje. Gospa Grostet, eh, popolnoma se strinjam s čem ste povedali in sicer ne strinjate se s tem sporazumom s Turčijo. Eh, pravite, da gre enostavno za eh, nek dogovor, ki je. Eh, nastal z eh, dogovarjanjem, gre za zaveze eh, in sicer do države, ki ne spoštuje nobene svoje odgovornosti oziroma zaveze. Kako še naprej podpirati Evropsko unijo v teh pogojih? Hvala lepa, kolega Le Breton. Imamo jasno pravilo 30 sekund za vprašanje in tudi toliko za odgovor. No, enostavno menim, da je Evropa nastala zaradi kriz. Sedaj doživlja eh, ne, eh, krizo neslutenih eh, razsežnosti in morali bi v polni meri pravzaprav prevzeti svojo odgovornost. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto in pol kolega Boštenaro. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Trdno sem prepričan, da ni rešitve za sedanje migracijske izzive brez tesnega sodelovanja s Turčijo. Nisem prepričan tudi, da eh, so eh, izhodišča za, eh, za zasedanje ustrezna kaj ti zelo pomembno je upoštevati človekove pravice in mednarodno pravo lahko tudi rečemo, da je zamujena priložnost za naše države članice, da prevzamejo skupno odgovornost za visoko ceno. Eh, vendar pa je potrebno pohvaliti Turčijo za to, da so se znali spopasti z izjemno velikim številom beguncev, ki bodo prihajali še v večjem številu. Eh, nujno je tudi eh, zaustaviti tihotapske poti in eh, njihove pristope. Turčija je res država kandidatka, vendar begunska kriza, eh, begunsko krizo je potrebno obravnavati ločeno. To mora biti ločeno od procesa širitve. Zato Zato obsojam, eh, zapojam, eh, obsojam eh, zaprtje časopisa Zaman, hkrati pa se je potrebno narediti vse, da ne propade začasno premirje v Siriji. Tu so tudi napadi na državljane. Potrebno je, da Turčija začne ponovno s procesom pogajanj s Kurdi. Hvala lepa. Ali dovolite vprašanje kolege Coburna? Kolega Coburn. Kolega Coburn. Um, Ali se ne strinjate z menoj, da eh, so evropske meje popolnoma propustne in uh, Ljudje enostavno prihajamo v Evropsko unijo, ne glede na problem, ki ga to povzroči za vse nas. E, to pa, kar zadeva Turčijo, je naravnost e, neverjetno. In e, tu gre za neko zamenjavo eh, migrantov eh, in siricov. Hvala lepa, kolega Kobon. Kolega Buštenaru, prosim. Dear colleague, Spoštovani kolega, poleg eh, populističnih eh, izjav, ki so tako značilne za ta del parlamenta. Naj ponovim, da brezupno potrebujemo sistem za zaščito zunanje, zunanjih meja Evropske unije, ne le eh, šengenskih meja in sodelovati s sosedu, eh, sosedi pri nadzorovanju teh problemov. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto kolega Kirkop. Uh, gospod predsednik gospod komisar gospod barnier je rekel da bodimo uh, iskreni, ne moremo si privoščiti v tej krizi uh, še enega spodletelega uh, poskusa. Kot je povedal gospod Kamal, prijatelji morajo biti iskreni eni do drugih in uh, ni čudežnih rešitev, ni moremo se privoščiti, da uh, se rešitve ne obnesejo. In uh, zmota, ki jo predstavlja 6 milijard, je je dejansko zelo velika zmoda. In eh, potem ne, eh, naprimer, neposredno preseljevanje in tako dalje, nadzor nad majami. To je tisto, kar mi potrebujemo, ne pa veliki naslovi v eh, tisku. Vse to je potrebno v tej krizi. Hvala lepa. Ali dovolite vprašanje, kolegice Jakonsari? Prosim. Mikrofon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 Mislim, da imate popolnoma prav, ko pravite, da ni enostavnih rešitev, da moramo zaščititi eh, zunanje meje. Vendar ali ne gre ravno za to v tem sporazumu med EU in Turčijo? Želimo preprečiti najhujše in to je tihotapljanje ljudi. Eh, tako da bi skušali zagotoviti eh, enotnost na zunanjih mejah. Za to gre. Um, Ne, nisem prepričan, da je temu tako, da gre za to. Tu gre za projekt, celoten ta projekt ki eh, je preveč, eh, ki je nastal brez ustreznega premisleka, preveč na hitro. Osredotočiti se moramo na predloge komisije, ki že obstajajo v, eh, in sicer, da poskušamo olajšati to situacijo na druge načine. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto kolegica Desarnes. Hvala, predsednik. Normalno je, da se pogovarjamo s Turčejo, ni pa dostojno, da ji zaupamo upravljanje naših meja na, in uh, izvajanje našega azilnega prava. Nekaj, ka, in uh, zlasti, eh, če to poteka v nasprotju uh, z uh, našimi uh, načeli. Uh, in ne smemo prepustiti Turči, eh, Grčije svoji usodi, ne smemo je pustiti same v tej begunski krizi. Eh, skušajmo zagotoviti delovanje mehanizma ponovnega, eh, ponovnega sprejema, eh, ki ga imamo, eh, ne pa prepustiti Turčiji, da eh, sama eh, vse to ureja. Potrebno je tudi zaustaviti te kriminalne mreže tihotapcev in upravljati svoje meje z izvajanjem eh, in, oziroma z namestitvijo eh, mejne straže in policistov. Hvala. Kolegica De eh, Sarnes, dovolite vprašanje kolege Fontulisa, prosim. Eh, Hvala za besedo. Grčija nima kopenske meje z državami v Šengnu. Ali se strinjate s to izjavo, da mora Grčija izstopiti iz Šengna, tako da te osebe ne bodo motivirane za to, da bi prišle v Grčijo in da bi potem potovali po Evropi? Dragi kolega, jaz se sploh ne strinjam z vami. Grčija je v Šingnu, mi moramo biti solidarni do Grčije vsak minuti, vsakem trenutku, v zadnjih mesecih in letih nismo bili dovolj solidarni. Zunanja meja Evropske unije je grška meja, ampak to je zunanja meja naše Evropske unije in mi moramo Grko pomagati bolj kot kdajkoli prej. Hvala lepa kolegica Desernas, sedaj pa eh, za eno minuto kolega Urban Krespo. Hvala. Sedaj vidimo predlog. Zato, da bi uredili to vprašanje za prosilce za azil. To ne bo pomagalo pri sistemu vračanja. To ni le nepošteno, ampak je tudi nemoralno. S tem bi kršili mednarodno in evropsko pravo. Tako kot smo včeraj to slišali strani komisije. S tem sporazumem se bo Evropska unija strnila svojih obveznosti, prenesli bomo upravljanje zunanjih meja na druge in tu ne bomo spolnili svojih obveznosti. Turška vlada bo delala na mesto nas. Nikogar ne moremo vrniti nazaj tam, kjer je lahko podvržen kršenju človekovih pravic. Turčija ni varna država. In s tem dogovorom bo Evropska unija sostorjuka legitimna sostorilka v tej državi, kjer kršijo pravice svobode medijev, kjer kršijo človekove pravice, pravice manjšin, bombardirajo Kurdistan. S tem dogovorom bomo tu sostorilci. Če želimo ustaviti organizirani kriminal, potrebujemo varne kanale za prihajanje v Evropo. Sicer bodo naše roke prilite s krvjo. Gospa Lunaček. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Ta vrh je pokazal, da manjka solidarnosti in skupne odgovornosti za eh, ženske, otroke eh, in moške, ki bežijo pred eh, bombami in smrtjo. In Evropska unija je sedaj v rokah vse bolj avtoritarnega turškega eh, režima. Odaljujemo se od eh, evropskih vrednot eh, in človeščnosti in vlada moje domovine Avstrija je pravzaprav pripravljala to evropsko sramoto. Štiri proevropske Eh, delegacije so včeraj dale izjavo, eh, da eh, je narobe, če nekdo ravna sam. Skupaj moramo ukrepati. To je dobro, da rečemo to. Zidovi in ograje niso rešitev, povečajo samo trpljenje in s tem se strinjam. In niso samo slike iz idomenija eh, hude ne hudo je trpljenje in eh, samo skupne rešitve lahko prinesejo pomoč. gospod paksas ja hvala lepa za besedo številni so tisti ki so veseli dogovora s turčijo ampak jaz nisem med temi poslanci Kaj se je namreč zgodilo? Sedaj bo Turčija dobila kar eh, sistem brez vizumov, postala bo članica in še 6 milijard bomo plačali. In sedaj bomo vračali begunce in vse te težave bomo imeli, kaj pa na milijone Turkov, ki se lahko preselijo v Evropsko unijo in tu ostanejo. Sedaj se bomo tu dali siljevanju ali pričakujemo, da bo Turčija reševala naše težave, dragi poslanci. Demokracija sploh ni povezana s tem popuščanjem. Mi moramo spoštovati človekove pravice, spoštovati moramo naše lasne državljane, tradicije in vse, kar imamo. Tu gre tudi za prepoved postavljanja božičnih dreves, za uh, eh, svinsko meso, ki je prepovedan in tako naprej. Ali je to evropska demokracija, to, kar vidimo sedaj? Ali pa evropska demokracija postaja nekaj, kar ne obstaja več? Hvala. Modri karton imamo za vas, ampak tu imamo več kot 50 poslancev, ki so se prijavili k tej razpravi. Mislim, da bo zelo težko poštevati, ker imamo toliko eh, prošen tudi za postopek HDI. Prosim, da se umite pri modrih kartonih, ker moramo meni glasovati. Sedaj pa modri karton. Lahko sprejmete to. Prosim, prosim, da spoštujete čas. Če se lahko izognite modrim kartonom, prosim. Ja, hvala, predsednik, dragi kolegi. To je jasno, kaj se bo sedaj zgodilo s Turgi. 3 milijarde bodo dobili, vizume bodo dobili, dobili bodo tudi vse drugo, kar je povezano s turško notranjo politiko. Gospod in gospodje, Evropska unija je zelo šipka v teh pogajanjih s Turčijo. aš manau kad europa nuo kalbų Ja, pravite, da bi morali preiti iz besed na dejanja in to je res. Treba je zaščititi zunanje meje in treba je preprečiti vse konflikte v Evropi. Tu vidimo dobre zglede po vsem svetu. Imamo avstralski primer, kako je Avstralija rešila migracijske težave pri migracijskih poteh. Sledimo tem izgledom, tako da ne bomo izumljali tople vode. Gospod predsednik, gospod komisar, ministrica, tu je treba rešiti posledice hudih napak. Tu imamo nemško rešitev v Evropi, ampak ta rešitev res ni dostojanstvena. Da bi kar tako zaupali Erdoanu, ki se mu ne da zaupati, je diktator. Ne vem, če je to politično korektno, da zaupamo vsem tam cenzuram in temu, kar je povedal grški kolega, ki je uporabil določene izraze. No, seveda ni imel v mislih eh, Turke, ampak je imel v mislih to agresivno, arogantno politiko Turčije, ki sedaj tu izseljuje Evropo. No, mogoče nekateri izraze niso najbolj primerni, ampak so razumljivi. Ponavljam, to gre za izseljevanje. In na začetku smo imeli 20 milijard. Takšno zahtevo, ampak potem se je to zmanjšalo pri tem izseljevanju. Mogoče bo potem imeli 10, 12, ampak zakaj bo to šlo? To moramo preveriti, to ni služilo ničemu. Še naprej smo imeli ljudi na čovnih. In kako potem ta režim uporablja ta sredstva evropskih davkoplačevalcev, ki jih podarimo njim, zato da bi te boge begunce zadržali tam, v teh slabih pogojih, kot je povedala organizacija Amnesty, pogojih ne revščine, ampak tam imamo tudi higijensko, zdravstvene, zelo slabe pogoje, to je sramota za Evropo. Ne gre za to, da smo proti migracijam. Treba preučiti rešitve tako, da bi videli, zakaj gre. Tudi tiste, ki so v nasprotju s tem načelom, ker je to izziv za našo identiteto, ampak tu gre za sramoto. In verjetno bi se sramovali tudi ustanovitelji, očetje Evrope. To je sramota, to je res sramota. To izsiljevanje je sramota. Poslanec Papadakis. To συμπέρασμα της Συνόδου... Hvala lepa. Sklepi vrha so provokacija, kajti tu imamo barbarstvo. V tem živijo na milijone ljudi v Turčiji in tu gre tudi za zaprtje meja. Belo je postalo črno, ta imperialistična vojna Evropske unije, NATO in drugih, to, kar ste vi sprožili. In sedaj pravite, da so ti imigranti nezakoniti imigranti in Turčija bo sama subjektivno odločala o tem. NATO je sedaj policist v sredozemlju. In tu ima sedaj Turčija podporo Evrope. Dobila bo različne sredstva, subvencije, in druge trgovinske sporazume. Jasno je, da Evropska unija skupaj z NATO s temi mehanizmi deluje nasprotju z državljani in za lobije. Ne smemo več izkoriščati ljudi. Kolegica Del Castillo. Kolegas, eh... Dragi kolegi, zdi se mi, da imamo tu štiri bistvene točke pri tem dogovoru po tem vrhu. Poleg tega, kar smo slišali, zelo zanimive komentarje. Najprej imamo to načelo, da ne smemo pozabiti na to. Ampak se moramo soočiti s tem, s to situacijo in potrebujemo skupne ukrepe. In tu je treba bolj kot dajkoli prej postaviti spredje Evropsko unijo. Potem drugo, kar je pomembno. V takšnih situacijah je nujno imeti regionalne zavezništva, recimo v tem primeru s Turčijo ali z državami Severne Afrike, kajti tu je veliko razhajanj in razlik. Potrebujemo dobre sporozume, ampak načelo je to, da imamo regionalna zavezništva. To je nujno potrebno v teh primerjih, recimo tu, ko gre za Turčijo tretjič. Pomembno je zagotoviti izvajanje mehanizmov, da bi pomagali beguncom in da bi to res postali begunci in da ne bi imeli to tveganje, da bi nekateri tu bili neuspešni v svoji poti. In četrto, mislim, da je to povezano s tem bolj kot kdajkoli prej, je res nujno treba okrepiti evropsko gospodarstvo, kajti to je ta dejavnik, s katerim se lahko eh, soočimo s to negotovostjo, z izzivi, ki so pred nami. In to bo res pomagalo k temu, da bo to možno. V tom kontekstu je treba okrepiti evropski notranji trg, potem pa imamo tu tudi prosti pretok oseb. Ne gre le za prosti pretok eh, blaga in storitev. Na notranjem trgu potrebujemo prosti pretok oseb. To je zelo, zelo pomembno. Tako da je to treba poštevati pri načrtu komisije, da bo šengensko območje popolnoma delovalo in da bo to urejeno do konca leta 2016. Hvala. Tokrat moramo res razmišljati zelo daljnosežno, če se želimo izogniti političnim, geopolitičnim in moralnim neuspehom in tem izzivom na ravni Evropske unije. Seveda potrebujemo varne koridorje, iz držav porekla in tranzita za begunce. To ne gotovo drži, ampak prav gotovo potrebujemo sredstva, da bi ponovno spostavili nadzor te situaciji, ampak z našimi lastnimi odzivi. To pomeni, da potrebujemo prave evropske meje, da bi zaščitili Schengen. Tu ne govorim o žičnem zidu, govorim o tem, da imamo zelo napredno infrastrukturo zelo koristnimi storitvami nadzora na mejah, da poskrbimo za to, da se begunce sprejme dostojanstveno v dobrih pogojih in da organiziramo preselitev preko Evrope in potem tudi integracijo. To je prioriteta za nas, če želimo ponovno prevzeti nadzor na to situacijo. Mislim, da je to treba organizirati kot veliko strateško naložbo za Evropo, kajti tu gre za ključne evropske interese in te naložbe lahko ustvarijo veliko novih delovnih mest za evropejce. Tako da tu vidim povezavo med tem, da urejamo to begunsko krizo in po drugi strani imamo tu tudi rešitve za močnejšo gospodarsko živitev v Evropi. Tako da sedaj računa na nizozemsko predsedstvo in komisijo, tako da bi bili bolj ambiciozni pri rešitvah na naslednjem Evropskem svetu. Hvala. Vandalen. Vandalen. Eh, Hvala, predsednik. Kot je povedal dr. Farov, sedaj smo se Evropi prodali Turkom. Videli smo nasilje turške vlade nad eh, tednikom Zaman in to seveda ni nič, kar bi nas presenetilo. V tej državi je največ novinarjev v zaporih sedaj pa je to res veliko presenečen, da smo se kar tako v Evropi predali Turkom. Pred nekaj stoleti so okupirali Dunaj, sedaj bodo dobili še več sredstev, dobili bodo liberalizacijo vizumov, kaj pa pravice manjšin, kaj pa svoboda tiska. Vse to se zatira v Turčiji prosim, da prekinete ta dogovor s turškim sultanom in prosim, da prenehate s pogovorjo pri stopu Turčije. Kolega Modri karton, imamo za vas želeti odgovoriti. Kolega Bonano, prosim, da so to vprašanje, ne komentarji na svoj poslovnik. Ja, to je kratko vprašanje. Kolega, če bi vi imeli možnost odločati o tem na evropski ravni, kaj bi vi storili? kaj bi bili za vas glavni ukrepi, da bi se soočili s tem, kar ste pravkar povedali? Ja, da moramo v njihovem tvegu. Ja, dvoje je pomembno, da tega svežega ne povezujemo s pristopom Turčije, to mora biti dve posem ločeni vprašanji in drugo, zelo veliko denarja bomo sedaj dali Turčiji, kam bo to šlo, kdo bo to spremljal, da se bo to pravilno porabilo. Predvsem boljše bi bilo, če bi tu v Evropi mi šli v Turčijo, da bi mi zgradili te centre tam in da ne bi dali tega denarja eh, kar tako turški vladi, da gre v njihove žepe. In ja, pokazati moramo solidarnost do Grčije, pomagati moramo Grčije, da bodo te žarišne točke res operativne. In potem moramo poskrbeti tudi za sprejem in za registracijo. To so te tri pomembne točke. Hvala. Paka Zortunta Ruiz. Hvala, predsednik Pred nekaj trenutki je en izmed poslank rekla, da Evropa sedaj to prehaja iz krize v krizo. Jaz nimam istega zaupanja v to. Tu vidimo, da je nujna situacija in imeli smo veliko zgodovinskih napak pri teh begunski krizi in sedaj vidimo, da vlade ne delujejo dobro. Uničile so vrednote, ki združujejo evropejce, želijo zaščititi naše države, ampak to ni res vidimo paniko v globalizacijskem svetu, ampak to pomeni rešeno in bolj negotovo prihodnost tudi za nas, kajti mi smo tu na obrobju težav na našega planeta. S tem dogovorom naj bi um, preprečili nezakonito prečkanje meja, ampak tu gre za osebe, ki imajo pravico do azila, da to uh, zaprosijo po tolikšnih obljubah in po vseh lažeh pravzaprav v tem temačnem obdobju naše države niso izpolnile preteklih obljub glede preselitve in financiranja in sedaj naj bi prevzeli ta kompromis s Turčjo, no, to prav gotovo ne bo prineslo rezultatov. Mi ne moremo še naprej zaupati vam ne svetu in prav tako ne komisiji vedno bolj. Prosim, da se odzovete. Papadimulis. Hvala, predsednik. Na svetu se veliko kvarjate s tem, ampak tu je kar nekaj vzhodnega izseljevanja z nedemokratičnim režimom Erdoana, kajti vi 28 vlad ne morete izvajati lasnih odločitev. To so odločitev, ki ste jih vi sprejeli septembra glede evropske rešitve pri tej krizi, glede tega, kar je predlagala komisija in glede tega, kar je bilo sprejeto v parlamentu. Moja država Grčija bi lahko postala ogromno taborišče beguncev v Dominikiju in druge, kjer imamo vstop in sedaj naj bi zaprli ta vrata. Treba je priznati, da ni rešitve za to krizo brez Grčije in toliko bolj proti Grčiji, kajti tu vidimo, da je treba preti balkansko pot za begunce ne sedaj. Vidimo, da se tu kršijo evropske odločitve, ampak tisti, ki to kršijo, morajo biti sankcionirani po sedmem členu Evropske pogodbe. Grčija je pomemben del tega šengenskega sporazuma in varuje meje, tako da je treba pokazati več evropske solidarnosti, ne smemo kaznovati države. Trujeni smo zaradi teh besedičanja, praznih besed. Potrebujemo solidarnost dejani, gospe in gospodje kolegi. Kolegica Valero. Hvala lepa, gospod predsednik. Večina je že povedana, eh, kritika je dokaj obsežna. To smo slišali od zelenih kolegov, pa tudi od večine drugih kolegov. Upam, da se komisija in svet zavedajo eh, te kritike. Eh, prodajajo naše evropske temeljne vrednote, želijo kršitev Ženevske konvencije, eh, zamenjevanje beguncev, sirice za sirice. To je absurdno. Katere sirice bomo potem pošiljali nazaj, eh, kateri smejo priti k nam, kako se bodo preverjale prošnje za azil? Kdo bo odločal o tem? Zanima me, kako bomo ohranjali eh, azilno pravo glede drugih. Eh, Eh, narodnosti. Torej tu imam številna vprašanja, pa ni odgovorov. Ta predlog je eh, slab. Upam, da bo propadel, ker je eh, slab. Evropa mora biti solidarna, ne smemo barantati s sosednjimi državami. Tudi Turčija ni varna država za begunce. Hvala, gospod Anemans. Hvala lepa. Eh, spoštovani kolegi, v evropski ideologiji eh, vprašanja eh, beguncev nimajo nobenega opravka z eh, našimi problemi. Sedaj pa ste stvari povezali, naprimer v dogovoru s Turčijo. Eh, E, vizume za 18 milijonov e, evro, e, Turkov, ki lahko pridejo v EU, potem denar 3 plus 3 milijarde. Predsednik liberalcev je govoril o outsourcingu, poverjanju nalog zunanjem izvajalcem. Vi sami ste zamešali svoje vrednote in prehajate v situacijo, kjer je izsiljevanje standard. Ta sedanja politika je nočna mora. Mi lahko samo vidimo strahove in bes eh, ljudi. To ni Evropska unija, to je Evropska neunija. Mi moramo slišati to jezo. Mi smo glas teh ljudi, mi smo novi patrioti. Hvala. Poslanka Gardini. Hvala lepa. 2015 je prvič prešel več kot en milijon uh, ljudi v Evropo. Veliko jih je umrlo v sredozemlju. Od Gibraltarja do Egejskega morja vi, vidimo, kako se eh, povečujejo begunski tokovi, vidimo dogodke. Danes govorimo o sporazumu, ki nam ni všeč. Eh, detajlov ne poznamo, za nje bomo zvedali 17. 18. marca, vendar to, kar vidimo, nam ni všeč. In Danes eh, smo slišali, da imajo eh, predsednike držav in vlad eh, tudi različna mnenja. Mi imamo sedaj situacijo v sili in tu moramo nekaj storiti. Danes pa imamo opravka tudi z drugačno Turčijo. Mi smo bili prej soočeni s Turčijo, ki je želela reforme, sedaj pa je se je Turčija spremenila. Že nekaj časa se govori samo o Egejskem morju. Lepo in prav. Sporazum med Frontexom in NATO e, o patruljah v Egejskem morju. Lepo in prav, vendar ne govori se o e, sredozemlju, ne govori se o Libiji e, in mi vemo, da so v sredozemlju pravzaprav tudi uh, tihotapci in mi se moramo dogovoriti, mi moramo imeti dolgoročne vizije. Samo na ta način bomo lahko pravzaprav sprejeli sporazum, eh, s katerim se ne bomo enostavno predali drugemu. Eh, modri karton, želite odgovoriti? Prosim. The floor hvala spoštovana kolegica da sprejmete moje vprašanje grki ki so prizadeti zaradi tega popuščanja evropske unije vendar če bi bolj energično reagirali, kako bi reagirala EU? Morda je to naivno vprašanje, ker bi bil odgovor, nič ne bo storila. E, ali menite, da se sploh da kaj narediti? Gospa Gardini, prosim. Morda vašega vprašanja nisem dobro razumela. E, rada bi ponovila to, kar sem že povedala. To je srčika samega odgovora. Uh, mi moramo najti našo sposobnost, da smo Evropa, da uh, zapustimo nacionalno logiko. Sicer ne bomo našli odgovorov v takih situacijah, kot je sedanja. Ne vem, ali sem vam dala uh, pravi odgovor, sicer se pa lahko tudi zasebno pogovarjamo naprej. Gospod eh, Weidenholzer. Uh, tu gre za eh, kompleksno situacijo eh, in odgovori niso lahki in niso dokončni. da potrebno eh, je govoriti s turčijo. turčija je naš sosed pomemben sosed sosedov si ne moremo izbrati vendar pametno je imeti dobre odnose s sosedi spoštovanje iskrenost zanesljivost vse to je potrebno. Odprta so pa tudi številna vprašanja, kako je s pravno državo Turčije, kakšna eh, je resnost Turčije pri boju z opr korupcijo, kako je spoštovanjem človekovih pravic, svobodo medijev, svobodnim izražanjem mnenja in ali je sosed pripravljen skončati vojno v lasni državi in mirno razrešiti kurdsko vprašanje. Tu ne bomo dobili zgolj zadovoljivih eh, odgovorov. Da, sodelovati moramo sosedi tudi v interesu Grčije, ki bo sicer pred humanitarno katastrofo, vendar to mora biti skladno z mednarodnim pravom in eh, ne smemo pač eh, se slepiti pri tem. Hvala lepa, kolega Barekov. Torej, ta dogovor eh, s Turčijo je samomor, to je slab dogovor. Mi jim eh, lažem, eh, o, mi si lažemo, pravimo jim, da jih bomo sprejeli v EU, da bodo oni sprejeli migrante, vendar Turčija sodi v Azijo, islamu nima nobenega eh, opravka za evropsko kulturo in tradicijo. Eh, jaz sem sam novinar in zakaj nihče eh, turškemu premijeju ni povedal, da je napad na novinarje, napad na človeštvo, na. Zakaj ne govorimo o e, totalitarnih državah. Erdogan je e, pravzaprav tudi so ustvarjal problem islamske države, sedaj pa se predstavlja za rešitelja. Mi zapravljamo denar, e, mi ne ščitimo zunanjih meja, mi pravzaprav plačujemo kriminalce, ki bodo uničili demokracijo. Gospod Epre, kot večina evropskih državljanov se nisem zauzemal za članstvo Turčije v EU. Mislim, da je slabo, da Evropska unija eh, nepremišljeno odpira vrata eh, turškim državljanom. Ne zaupam eh, Erdoganu, njegova brutalnost je neuzdržna. E, torej na mizi je sporazum e, s Turčijo in prepričan sem, da bo prišlo do velikih pravnih težav pri uresničevanju tega e, sporazuma. Turčija ni lojalni partner. Prepričan sem o dveh stvarih. Evropska unija je v krizi in eh, bojim se, da bo prišlo do velikega nereda. Eh, bojim se, da bodo pač eh, tudi begunci našli nove poti in Grčije ne smemo spremeniti v situacijo, da je veliko begunsko taborišče, kjer bodo begunci živeli v slabih odnosih. Hvala lepa, gospa Spinelli hvala lepa. Naj spomnim na nekatere besede, ki jih je pred kratkim izrekel predsednik Tusk. Beguncem je rekel 3. Eh, marca naj ne pridejo v Evropo, da se ne splača, kot da si ljudje izbirajo, ali bodo bežali ali ne. Včeraj je rekel, da so minili dnevi nezakonitega priseljevanja, to je napačno in Tusk to ve. 91 odstotkov prišlekov v Grčiji beži pred eh, vojno in to eh, množico želimo vrniti v Turčijo, čez da so to nezakoniti priseljenci. E, e, združeni narodi amnesty kažejo da smo vse naredili narobe močimo o eh, masakrih v kurdistanu močimo o napadih na medije in eh, kaj bomo dosegli pravzaprav vsem tem eh, begunci bodo šli po drugih še bolj nevarnih poteh meni se zdi to samo slepenje Hvala, gospa Sargentini. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospa ministrica. Eh, čudno je. Tam sedite, tu ste sedeli nekoč in če bi sedeli tukaj, bi ploskali gospodu Ferhofštatu, ki govori o tem, kako sramoten je načrt Evropskega sveta odprle se bodo nove poti za tihotapce. E, sedaj pa e, Mark Röter e, vodi vašo politiko in on tudi tolče po bobnih in pravi, da je treba ustaviti migracijske sto tokove. Ali želite varnost za begunce, ali želite to zorganizirati, ali pa jih želite odstranjevati? Še drugo vprašanje. Turčija je povezana s Sirijo. Ali ne pomeni to, da bo eh, še več ljudi prišlo preko Egejskega morja na mesto z letali? Gospod Rojl. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, uvodna pripomba. Nimam potrebe, da bi kritiziral eh, kršitve človekovih pravic v Turčiji in uh, ustrajam pri pristopu Turčije Evropski uniji. Pa vendarle, mislim, da je današnja razprava grozljiva. Kajti, odkar govorimo o vprašanju beguncev, sem slišal vse možne pritožbe o tem, kaj vse gre na robe. In res je, da smo upravičeno govorili o. Uh, ograji na Mađarskem, govorili smo o politiki Merklove, ampak vedno znova slišim samo kritike in pritožbe, čeprav po mojem mnenju ta model, ki ga zdaj imamo, bi prvič lahko prinesel rešitev, ki bo dejansko učinkovala, ki bo poskrbela za to, da bodo begunci imeli varen dostop, da bomo imeli uh, omejitev v Evropi na tiste, ki so dejansko žrtev preganjanja, to smo želeli in o tem smo vedno govorili in morda smo na pravi poti, da končno obvladamo tih otapce eh, in da, jim, da zmanjšamo popraševanje. Seveda ni nobene stotstotne rešitve, ampak če bodo stvari delovale, kot si zdaj predstavljamo, potem bi dejansko na področju beguncev lahko dosegli nek preboj. Gre za ogromno priložnost, ki bi jo želel izkoristiti in hvala vsem v svetu in eh, komisiji, ki so delali na tem. Eh, enostavno je govoriti o tem, kaj vse ne, dolije, ne deluje, ampak narediti korak naprej. Končno je tudi to zasedanje sveta prineslo soglasje. Eh, ironično je, da ljudje vedno znova sedijo skupaj, pa se ne morejo zediniti. No, ampak saj še nismo na koncu. Eh, tudi v zvezi z vizonsko liberalizacijo imam še nekaj vprašanj, ampak mislim, da imamo priložnost, da imamo upanje in prosim vse tiste, ki na tem delajo, da se temu posvečajo še naprej. Tu ne govorim samo svetu in eh, njihovim predstavnikom, ampak Veliko ljudi je tu, ki je vložilo ogromno časa v to, da bi naredili korak naprej pri Turčiji. Pravi, prav, končno smo naredili pravi korak naprej, zato sem optimist, kljub vsem težavam, ki jih vidim pri Turčiji. Eh, in, eh, lahko storimo eno, pa vendarle ne popuščamo pri drugem. Hvala. Erol. Gospod Rojt, tri modre kartone imate. Zgleda, da so danes zelo popularni. Gospod Oflin, gospod Franculika in gospa Grappini. Mr. Franzulika, please. Gospod Franzulika, izvolite. Eh, grazie, presidente. Eh, dear colleague, Najlepša hvala. Dragi kolega, ta dogovor s Turčjo ima po mojem mnenju določene dobre dele in nekatere dele, ki niso tako dobri. Veste, da bomo plačali 6 milijard dokoplačevalskega denarja iz Evropske unije. Mene slišite? Slišite, kaj govorim? No, kakorkoli že. Eh, tihotapci in vsi drugi veste, da bodo našli druge načine in metode, kako pripeljati priseljence v Evropo. Ali ne mislite, da bo na koncu, v zadnjem trenutku, eh, Evropska unija morda potrebovala posebno vojsko, ki bo varovala zunanje meje Evropske unije? Gospod Trojl, prosim, da počakate še na drugo vprašanje, gospod Grapini domnule președinte stimate coleg ați arătat că sunteți mult. najlepša hvala dragi kolega rekli ste da ste zadovoljni s tem kar počne komisija ampak eh, v javnomnenjskih raziskavah petinpetdeset odstotkov ljudi pravi da ne razumejo politike evropske unije kakšna mislite da je pot naprej eh, kakšen je ta dogovor o katerem dejansko govorite? Ja, mislim, da gre za korak naprej. Nisem rekel, da je sporazum popoln. In napredek je v tem, da prihaja do omejitev in da begunci, ki imajo upravičen dostop, ta dostop eh, lahko izkoristijo. Eh, ne gre, za, eh, ne gre za to, da eh, bi stvari bile popolne, ampak ljudje ne bodo več vstopali na nevarna plovila in tvegali svojih življenj. Poti, ki so jih do zdaj iskali vsi v Evropi z ograjami, z mejami, to je bil nesmisel in ta pot je bistveno boljša. Gospod Rojš, gospod Flanagan ima vprašanje za vas. Gospod Rojl pravi, da sporozum ni popoln. Seveda nič ni popolno in težko je doseči popolnost. Ampak, če se bomo spustili v posle z človekom, vodjem države, ki uh, uh, govori uh, eh, uprit uh, eh, Hitlerjevi vladi in njegovi strukturi. No, gotovo stvari niso popolne, ampak vendarle bi morali imeti više standarde, kot da imamo opravka s takim človekom. Ja, eh, ne mislite, da mene to ne moti, ampak včasih je potrebno najti poti. Naj počnemo še naprej, kar smo počeli doslej, da puščamo ljudi, da umirajo, eh, da eh, ustavljamo njihova plovila, samo zato, da bomo imeli moralni prav. Ne, naša naloga je, da konkretno pomagamo in potem je potrebno pač včasih to storiti tudi s figo v žepu. Gospod Fleckstein. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice, gospod Trojl, eh, v določeni meri se lahko strinjam s tem, kar ste ravno kar povedali. Tudi sam imam prvič upanje, da eh, bo Tusk, eh, ko bo dvignil svojo dirigentsko palico, dosegel soglasje, da ne bo 28 glasbenikov igralo vsak svojo melodijo, ampak kaj naj bi igrali? Nekaj tu ni dovolj. Gospod Frhovštat in drugi imajo prav, ko kritizirajo ampak vendarle malo pragmatizma vendarle moramo pokazati. In vidim skupna izhodišča s Turčijo, ampak upam, da bomo kmalo razčistili tudi odprta vprašanja in da bomo dobili boljše informacije. Mednje sodi tudi to, kakšna je pravzaprav vsebina tega akcijskega načrta, kdo bo dobil denar, zakaj in kako bomo zagotovili, da posamezne Eh, posamezna preverjanja v azilnem postopku ne bodo se izrodila. V povezavi s poročilo, poročilom o Turčiji je potrebno biti jasno kritičen glede svobode medijev in jasno je potrebno povedati, da pričakujemo od vlade, da eh, takoj eh, vrne vse, kar je bilo ljudem zaseženo. Eh, ne smemo pustiti na cedilu ljudi, ki eh, imajo upanje, ki si želijo nadaljnega razvoja v smeri večje svobode. In zato se strinjam s tem, da se odpira nadaljna poglavja. Ampak poglavje 23 in 24, eh, če ne boste ta dva vključena, potem moje podpore pri tem ne boste dobili. Hvala. Hvala, gospod Kalmel. Najlepša hvala, gospod predsednik ko pomislim na vrh s Turčijo, se domislim naslednjega citata. Če eh, se nek, nekdo z nečim načeloma strinja, potem nima nobenega namena, da bi kaj konkretno spremenil. In mislim, da moramo na tak način tudi gledati na to, kaj ti eh, ravno iz tega razloga ta domnevni dogovor ne vsebuje nobenih podrobnosti. Torej, pravzaprav eh, sploh ne govorimo o ničemer konkretnem, ampak ta končna, ta ogromna kriza terja, da postanemo konkretni. Ni dovolj, da imamo posamezne ka, koščke mozaika, ampak potrebujemo cel, celosten koncept. Ta koncept mora. Eh, nekako vključevati tudi eh, informacije, koliko beguncev so posamezne države pripravljene sprejeti. To je ključno vprašanje in če se bomo temu izogibali, ne bomo nikoli prišli do končne rešitve. Pomoč je prostovoljna in zato moramo države v Evropi vprašati, koliko pomoči lahko in so pripravljene ponuditi. Vse drugo so iluzije in eh, ti ubogi ljudje, ki so eh, zapustili svojo domovino, si zasludijo več kot neke gradove v oblakih. Tudi državljanom Evropske unije do dolgujemo jasnost. Zato res prosim, da eh, se skupaj borimo za celosten svežen. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ali. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kar zadeva celosten razvoj odnosov med Evropsko unijo in Turčijo, moramo Turčijo videti ne kot začasnega, ampak kot strateškega in dolgoročnega partnerja. V sodelovanju mora biti naš cilj, da turčijo prepričamo o naši iskrenosti in da razvijamo vzajemno koristno sodelovanje. Glede na to, da nam vse čas grozi vrsta kriz, je edini način, kako lahko preživimo to, da ohranimo tesne odnose in da se skupaj borimo proti izzivom. V tem kontekstu je vloga Turčije pri reševanju begunske krize ključna. Gre za eh, državo, ki ima ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti v regiji in zato ni produktivno, če se osredotočamo samo na obljube in samo na delitev denarja. Čim prej moramo začeti izvajati skupni akcijski načrt EU-Turčija, zato da bomo zmanjšali pritisk na evropske meje. Konec koncev je za nas kot evropejce eh, bistveno, da razvijemo enotno stališče tudi s Turčjo glede odziva na izzive. Evropa mora izvažati varnost, sicer bo uvažala nevarnost. Hvala. Gospod Ferreira. Najlepša hvala, gospod predsedujoči to, kar se je zgodilo na vrhovnem zasedanju s Turčijo in kar se bo zgodilo na naslednjem zasedanju sveta, nas spominja na najtemnejše trenutke evropske zgodovine, glede na eh, človeško dramo, ki vpliva na eh, več tisoč ljudi in eh, pri tem Evropa nosi posredno in neposredno odgovornost. Ljudje brežijo pred vojno in terorjem in Evropska unija se v tem času Eh, zanaša na vojno, eh, vojni ustroj NATO, zato da bi eh, se borila proti temu pojavu. Pozabljamo na moralno razsežnost te krize in posledično prihaja do porasti ksenofobije, nestrpnosti in to čutimo povsod. Evropska unija se odpira za ogromno tveganje, da bo vse to imelo eh, številne negativne posledice. S svojim početjem smo obsodili na 100 tisoče ljudi, da iščejo nevarne poti v Evropo. Ne vem, ali lahko mirno spite po noči, ker eh, ne dvomite, da boste, da boste politično odgovorni za te tragedije. Gospod Bütikofer. Tako imenovana begunska kriza je dejansko kriza evropske integracije, evropske samozavesti in evropske človečnosti. Vrh EU Turčija 7. marca v tej krizi ni prinesel preobrata na bolje. To nam je v tej razpravi pokazal podpredsednik dombrovskis ki je z veliko težavo sploh uh, odprl določene teme. Enako velja tudi za predstavnico nizozemskega predsedstva, ki sploh ni želela uporabiti besed begunec in azil. Uh, pozna samo uh, eh, prisilnice brez urejenega statusa, ampak uh, Eh, jezik je lahko osvobajajoč, lahko pa je tudi nasilen. Če govorimo samo o, eh, o priseljencih z neurejenim statusom, eh, se s tem jasno opredelimo. In upanje na skupno rešitev se s tem oddaljuje potrebujemo Evropo, ki bo pripravljena prevzeti svojo odgovornost, eh, sicer bo izgubila svojo vlogo pri oblikovanju sveta in s tem bo izgubila tudi svojo eh, moralno vrednost. Hvala. Najlepša hvala, gospa Galpelč. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospa ministrica. Uh, Gospod Dombrovskis je dejal, da sprejemamo politične odločitve in da bodo volilci tisti, ki bodo vrednotile posledice. Tako mora biti. Pomembno je vedeti, kaj mislijo naši volilci. Priča smo krizi za krizo, tu je gospodarska kriza, demografska kriza in tako dalje. E, imamo 4,5 milijone brezposobnih, ki so mlajši od 25 let, potem je tu še priseljenska kriza. Tako da imamo eh, dobre razloge, da rečemo, da so nekatere stvari, s katerimi se dobro soočamo, naprimer gospodarska kriza. Če pomislim na semester, se mi zdi, da je pomembno vedeti, v kakšnem položaju so države. Eh, Predvsej ponosna sem na to, da Mačarska, ki je bila tik pred bankrotom, zdaj beleži zelo dobre gospodarske rezultate in beleži pozitivno rast. E, kar zadeva Mednarodni dan žensk, pa lahko rečem, da e, ni velikih razlik med plačami moških in žensk na mačarskem. Zdaj pa je potrebno govoriti tudi o priseljenski krizi. Ponedeljkov dogovor vsekakor ni popoln, se pa strinjam z gospodom Rojlom. Ne smemo se pritoževati, ampak moramo iskati rešitve. To je tisto, kar je v tem trenutku potrebno. Okrepiti moramo nadzor na mejah in e, meje zapreti, če je to potrebno. Kadar je to potrebno, potrebujemo tudi ograje. Ampak vendarle, tu je tudi vrsta odprtih vprašanj. Naprimer, liberalizacija vizumskega režima za Turčijo? Zakaj pa ne govorimo tudi o Ukrajini? Zakaj ne. Mislimo, da bomo rešili eh, vse s tem, da eh, eno osebo v Turčiji nadomestimo z eno osebo v Evropi. Kje so tu jamstva? Eh, sredstva, ki so na voljo, moramo ustrezno porabljati. Ne potrebujemo kratkoročnih rešitev, ampak dolgoročne rešitve mislim, da je to, kar se je zgodilo, dober korak naprej. Hvala. Gospa Galpelč, modr karton za vas, ste pripravljeni odgovoriti. E, gospod Ujedi, ampak še prej naj izpostavim, da je modri karton namenjen zastavljanju vprašanj. Številni poslanci to izkoristite zato, da imate svoj govor. Modri karton pa uh, je nekaj, kar pravzaprav pride v poštev šele po govoru kolega, ne pred njim. Izvolite. Gospod predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Eh, res nisem vnaprej eh, vedel, kakšno vprašanje bom zastavil, ampak moram vprašati podpredsednico Evropskega parlamenta, ki je tudi podpredsednica Urbanove stranke. Gospod Orban je pred odhodom na vrh dejal, da ne smemo prepustiti mađarske Evropi. Eh, kaj to pomeni, eh, naj sledimo Putinovemu ali Erdoganemu sistemu? No, Eh, predsedujoči vas je opozoril, ker seveda niste vedeli, o čem bom spregovorila, pa ste že dvignili modri karton. Mislim, da bi bilo dobro, če bi prisluhnili temu, kar eh, povem in šele potem zastavili vprašanje. Zastavili ste mi vprašanje, ki bi ga želeli zastaviti premijeju Mačarske, pa vam to pač ne uspe. Uh, Ponedeljkov vrh je po mojem mnenju končno korak v pravo smer. Zaščita evropskih meja, zapiranje evropskih meja je korak v pravo smer in pripričana sem, da namesto neodgovornih izjav potrebujemo skupno usmoritev in zaščitev Mačarske je seveda v interesu tako mačarske vlade kot Evrope. Eh, govorila sem o pogojih pred leti, letom 2010, tam so se stvari začele in eh, razmere pred 2010 so nekaj, kamor se ne želimo vrniti. Gospa Piri, Najprej eh, naj povem očitno, Evropa in Turčija potrebujete eno drugo zato, da bi našli rešitev za begunsko krizo. To ne pomeni ustaviti pristoka, ampak upravljanje pritoka na tak način, da bodo ljudje, ki potrebujejo zaščito, to zaščito dobili, da bodo ekonomski migranti vrnjeni in da bo breme ustrezno porazdeljeno. Sedanji dogovor ne ponuja ustreznega odgovora na človekoljubno krizo, s katero se soočamo. Kako lahko 28 voditeljev evropskih držav pripravi načrt, eh, da zakonite poti eh, obstajajo samo, dokler bodo drugi še naprej tvegali življenja z tihotapci. To ni samo v nasprotju z mednarodno zakonodajo, ampak je tudi moralno zgrešeno. Evropska unija se je postavila v šibek položaj, ker ohranja enodimenzionalni dialog z Ankaro, ki temeli samo na eh, številu ljudi, ki dnevno pridejo na grške otoke najprej migracije, potem pa človekove pravice. To je zelo nevarna strategija v času, ko prihaja do pomembnega zatiranja eh, pravne države in svobode govora v Turčiji. Istočasno je vrsta beguncev, eh, oziroma vrsta ljudi v Turčiji morala zapustiti svoje domove zaradi izbruhov nasilja. Evropska unija ne, ne sme eh, zatiskati si oči. Eh, ključno je, da nudimo zaščito najbolj ranljivim beguncem in da zagotovimo pravično delitev bremena s turškim ljudstvom, ki je v zadnjih petih letih izkazalo ogromno gostoljubnosti. Hvala. Hvala, gospod Petrovski. Najlepša hvala. Kljub pričakovanjem se je zadnji vrh končal z eh, velikim spodresljajem Evropske unije. Eh, prepustili smo vajeti Turčiji, čeprav Donald Tusk poskuša spremeniti realnost in pravi, da je nezakonito priseljevanje v Evropo končano, pa gospod Juncker, pra in gospod Juncker pravi, da je bil vrh pravzaprav uspeh, da prinaša pravo revolucijo, ampak vendarle Evropa je Evropi je spodletelo. Uh, Spodletelo je, ker eh, nič ni gotovo. Še naprej prosimo Turčijo naj ukrepa, Turčija pa to uporablja kot eh, orožje v pogajanjih. Eh, gre pravzaprav za trgovanje, trgovanje z milijardami evrov eh, članstvom v Evropski uniji in vizumsko liberalizacijo. Na koncu je Turčija dobila, kar je želela in Evropska unija je bila prisiljena to sprejeti. Uh, Predstavnik, predstavnica predsedstva je danes dejala, da moramo pospešiti izmenjavo en za enega in moje vprašanje je naslednje. Če govorite o tovrstnih izmenjavah, koliko priseljencev še lahko posledično pričakujemo v Evropi? Gospod Vajgel. Prezidente, spoštovani kolegi, smo v položaju, ko vprašanje beguncev, azilantov ali migrantov in njihove bolečine in trpljenja ni več samo vprašanje naše moralne zavezanosti vrednotam sočutja ali usmiljenja verjamem da to občutimo tukaj vsi ampak test naše sposobnosti in politične odgovornosti združene evrope da je v celoti solidarna in učinkovita pri vladanju. če v tem trenutku zanemarimo svojo krivdo za tragedijo bližnjega vzhoda je treba uvideti da ima ključ reševanja akutne krize turčija. ne moremo se seveda sprijazniti z naraščajočo avtoritarnostjo erdoganovega režima zapiranjem novinarjev in medijev kratenjem človekovih pravic kljub temu pa moramo mogoče s stisnjenimi zobmi priznati da turčijo kot partnerja potrebujemo danes in v prihodnosti. ne gre za kravjo kupčijo kot pravijo nekateri kolegi ampak za realne interese evrope in pomembne države ki v tem trenutku uveljavlja predvsem svoje lastne interese. mogoče bi bilo lažje če bi evropska unija že prej pošteno razčistila svoj odnos do turčije in njene evropske prihodnosti. begunska kriza ni najboljši povod za to gospa abgor guzman najlepša hvala. sporazum med eh, evropo in turčijo eh, bo zagotovil da bo turčija postala nek zid pred evropo in to je pravzaprav nekakšna razprodaja človekovih pravic razprodajamo puščamo na cedilu na tisoče ljudi zakaj? za nekaj tisoč evrov na glavo? To pomeni, da bodo begunci eh, morali preživeti v neki črni luknji. Nihče ne ve, kaj se bo dogajalo s temi ljudmi. Mi bomo enostavno plačali in pozabili na nje. Silimo jih v življenje v taboriščih, kjer eh, vladajo eh, nečloveške razmere, vračajo se na vojna območja, mi bomo plačali račun, Turčija pa bo opravila vse umazano delo. Turčija bo prevzela to vlogo v zameno za to, da bo Evropa pogledala eh, v stran, ko gre za masakre nad Kurdi ali ko gre za zatiranje svobode medijev v Turčiji. To je v nasprotju z ženevskimi konvencijami in ne moremo. Eh, ljudi iz Sirije in Afganistana enostavno vračati v Turčijo. To je v nasprotju z vsemi mednarodnimi sporazumi o človekovih pravicah in upam, da tisti, ki so podpisali ta sporazum, bodo predmet sodbe zaradi tega. Hvala. Turkey, uh... Najlepše hvala, kolegice in kolegi. Mislim, da bomo v Evropskem parlamentu vendarle našli skupno rešitev z vsemi udeleženimi. Eh, Turčija je pomemben del tega načrta, veliko eh, elementov ima ta načrta, Eh, sporazum in je zelo pomemben, kot je rekel gospod Weber. Ne gre samo za razpravo o denarju, ki naj bi ga dali eh, za begunce v Turčiji, kar je popolnoma upravičeno, če se pravilno razporedi. Eh, ta sporazum za Turčijo je le del širšega načrta. Več sredstev bo uporabljenih in na to se moramo pripraviti. In tako kot je rekel komisar Dombrovski, situacija v globalni ekonomiji je zelo pomembna, upoštevati moramo, kaj se dogaja tudi na kitajskem, ampak najpomembnejše za eh, veliko evropsko gospodarstvo, ki je bogato, eh, ki eh, je pomembno, je pa stabilnost domače porabe in višina investicij. Le tako bomo eh, zagotovili eh, rast in nova delovna mesta, tako bomo ostali konkurenčni. Zato je spoštovanje pravil tudi eh, v smislu um, evropskega semestra ključnega pomena in zato uh, popolnoma podpiram implementacijo. Uh, ne na zadnje je pa tukaj tudi vprašanje eh, položaja v vzhodni Ukrajini, kjer se zaostruje, kjer se ljudje bojujejo in kjer so življenje v nevarnosti. To pa je še en vir eh, nevarnosti zelo blizu Evropski uniji. Eh, ne pozabimo, da ne moremo kar tako normalizirati situacije z Rusijo, ki je ravno tako zelo pomemben del našega Hvala lepa. Ne moremo se več zatiskati oči. Imamo veliko eh, ugovorov, različnih mnen in sama sem tista, ki imam tudi nekaj pomislekov. Pričakujemo sicer vrh 17. in 18. vendar bo vse očitno izhajalo iz tega, kar je bilo sklenjenega ta teden. In ne moremo se obnašati tako, površno, kako lahko po eni strani zagovarjamo reševanje Schengena, po drugi strani pa nimamo jasne politike ne za Evropsko unijo, ne za sosednje države. Pomembno je, da sodelujemo s sosednjimi državami, ampak vse te rešitve je treba šele poiskati in to ne le zunaj, temveč tudi znotraj Evropske unije. Ne moremo kar tako imeti zunanjih partnerjev, s katerimi skrenjamo pogodbo, da nas bodo reševali iz krize in ne smemo pozabiti na načela solidarnosti in potem govorimo o neki preselitvi in ponovni naselitvi siricev, gre samo za žalostno predvezo, da bi siricem preprečili, da vstopijo v Evropsko unijo. Vse skupaj dobiva nezaslišano obliko sprenevedanja in sedaj je očitno uh, samo nas nastopil čas, da se pretvarjamo, da ne vidimo temeljnih načel, na katerih ne bi temeljila Evropska unija. Prav tako ne vidimo kršitev človekovih pravic v Turčiji in tako vidimo, da bo dosedanja bilanca zaseden na vrhu pokazala, da Evropa še ni uspela prevzeti odgovornosti in se spopasti s svojimi zivi najlepša hvala. gospa merklova je imela prav dejansko se oblikuje evropska rešitev ampak ne taka kakršno si jo je predstavljala nemška kanclerka. evropska unija je eh, pravzaprav opustila skupno politiko vsaka država je posegla po svojih orodjih in tudi nemčija je izolirana. E, enako velja tudi za e, nemčijo ki je odprla meje avstrija pa se s tem ni strinjala ampak Eh, Avstrija se je vsaj dogovarjala z ostalimi prizadetimi državami v regiji. Zdaj pa naj bi Turčija eh, prevzela odgovornost za tisto nalogo, pred katero eh, Nemčija ne želi zapreti meja. In to nima nobenega opravka niti z demokracijo, niti z plavicami žensk. Eh, v državi eh, s katero naj bi celo odprli nova, nova pogajalska poglavja. Eh, to je pravzaprav res neverjetno. Ne moremo enostavno ignorirati vseh težav v Turčiji in potrebno se je vprašati, ali bomo samo nemške ali vse evropske vrednote žrtvovali zaradi dejanj, pred katerimi bi nas pravzaprav moralo biti sram. Na tak način Evropska unija nima prihodnosti. Ko je prišel predsednik turške vlade na svet, se je pripravil zelo dobro na sestanek. Obnašal se je, kot da bi bil na velikem bazarju. Soočil se je z vodi držav članic, ki se niso bili sposobni odločiti, kaj storiti, ker so komaj da preživeli izsiljevanje Davida Camerona in eh, sedaj so na vrsti izsiljevanja strani Turčije. Videti je, da eh, se največ energije na teh vrhih uporabi za iskanje različnih izgovorov. Išče se tudi načine za centralno obravnavanje prosilcev za azil, vendar ni nikakršne realne politike, ki bi se ukvarjala tudi s tem, kakšno je dejansko stanje in kako je možno sodelovati s tretjimi državami. Kako se bomo lotili vseh teh spopadov v naši sosedski? Tri milijarde toči zaradi spopadov v Siriji, kaj pa z Libanonom, koliko bo šlo spet tja? Torej spet kažemo samo to, da nimamo nikakršne prave moči spopasti se s svojimi težavami. Očitno je čas, da Evropa odstopi mesto komu drugemu v tej zgodovini. Kolega Ranžel, prosim, upoštevajte časovne omejitve, kajti ob 13. Eh, uri začnemo za glasovanje. Eh, Najlepše hvala, gospod eh, predsedujoči. Naj povem, da smo danes v časih, ko poteka ta razprava, eh, se je ravno kar um, eh, zapresegel nov portugalski predsednik, ki je v uvodnem govoru omenil zaščito osnovnih uh, temeljnih pravic, ki se neposredno navezujejo na um, begunsko krizo. Govoril je o vrednotah, ki jih spoštujemo in ki so temelj Evropske unije. Eh, humanitarni pristop, človekoljubnost eh, je bistvena. Zelo eh, sem vesel, da so zaključki sveta taki, da želimo in da bomo pomagali Grčiji, ki je pred ogromnimi izzivi. Tudi NATO je pripravljen pomagati in prevzeti nadzor nad mejo. In še pomembnije, 17. in 18. marca na spomladanskem svetu svetu, bomo končno začeli eh, delati na eh, eh, agenciji oziroma uradu za obalno stražo, kopens, za stražo obalnih in kopenskih meja. Mislim, da 79 odstotkov prebivalstva Evropske unije so za uvedbo take straže in da potrebujemo skupni pristop eh, k evropskemu eh, azilnemu sistemu, ne nacionalni pristop, ampak skupni evropski eh, postopek za pridobivanje azila iz vseh 29 držav. 28 držav. Torej, želimo si očitno tudi med ljudmi tak pristop. Celo eh, med tistimi eh, državami eh, so ljudje takega mnenja, ki si ne želijo teh splošnih skupnih pristopov. Torej, moramo svoje vrednote omejiti na varnost in človekoljubnost. Kolegica Toja, izvolite. Evropa. Evropa je razklana in zaradi tega šipka pogaja se eh, z eh, Turčijo preveč pod mizo. Potrebujemo pogodbo o eh, migrantih, ampak ne pozabimo, da imamo odgovornost, da jih sprememo in premestimo oziroma preselimo. Pri tem smo pa preveč kritični. Eh, Eh, komisija in eh, svet eh, bi mogoče lahko malo prisluhnila, kaj govorim. Z, za um, azil je uh, rešitev s Turčijo možna le, če mi prevzamemo odgovornost in uh, upoštevati je treba mednarodne organizacije. Uh, draga eh, predstavnica nizozemske in predsedstva. Eh, ne smemo pozabiti na tiste, ki so že prispeli v Evropo. Nikoli ne smemo na, pristati na to, da vračamo eh, iz Grčije v Turčijo tiste, ki so že v Grčiji. To bi bilo v nasprotju z vsemi človekoljubnimi pristopi in mednarodnim pravom tega enostavno ne moremo sprejeti. Pane predsedající. Eh, kolega Zaradil. Dve zadevi o tem vrhu naj povem. Pozitivno za začetek. Dobro je, da smo priča določenim naporom, da sirice ločimo od drugih beguncev in da ločimo tiste, ki bežijo pred vojno, od tistih, ki so gospodarski migranti. Torej, Pripravljeni smo tudi narediti nekaj za tiste, ki so že v Turčiji in preprečiti, da bi tri milijone ljudi iz Turčije prišlo v Evropsko unijo. Eh, ne pozabimo na um, situacijo na turškem trgu dela. Seveda nas bo to nekaj stalo, uh, ampak sedaj še slaba plat. Uh, to uh, trgovanje eden za enega Eh, je v bistvu način vračanja na sistem kvot, ki ne funkcionira in ki je nasproti eh, načelu suverenosti, eh, gre za socialni inženiring, če temu tako lahko rečemo, in nespoštovanje solidarnosti in skupnih rešitev. To je nespremljivo. Kolegica Somar. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani kolegi in kolegice, imamo skupno evropsko priseljensko in nazilno politiko in ustrezno zakonodajo. Težava pa je v tem, da naše države članice, številne države članice, niso pripravljene spoštovati veljavne evropske zakonodaje, niso pripravljene spoštovati mednarodne zakonodaje in jo enostavno ignorirajo in zato smo Eh, v položaju kakršnem smo in v tem položaju smo odvisni od te ponudbe turčije da eh, ponovno sprejme eh, begunce in da sodeluje v izmenjavah. je to nek obsodbe vreden načrt je to skladno z mednarodno zakonodajo kakšno podobo bo ustvarila evropska unija o sebi eh, če bo to eh, sprejela no ta slika ta podoba ne bo najbolj pozitivna ampak to podobo si lahko pripišejo tiste države ki niso pripravljene sodelovati v solidarni skupni politiki glede beguncev na prvem mestu naj tu izpostavim avstrijo ki je sprožila cel val svojo nepripravljenostjo da bi sprejela ljudi ljudi, ki si zaslužijo zaščito, to je kršitev mednarodne zakonodaje. In seveda Turčija zahteva določene proti usluge, to je posebno jasno, tudi mi bi to storili v takem položaju. Ampak, dragi prijatelji, kaj pomeni še 3 milijarde evrov? Zveni veliko, ampak če razmislimo o tem, koliko denarja je že šlo v Grčijo, 6 milijard evrov v primerjavi s tem ni nič. In 6 milijard evrov ni nič če eh, na drugo stran tu postavimo dejstvo, da bi mi eh, dobili vse te begunce na svoja tla. Ja, tu ni lepa rešitev, da plačamo, da begunci ostanejo izven Evrope, ampak očitno ne gre drugače. Eh, Populisti na desnici, tudi v parlamentu in eh, ki vodijo v številnih evropskih vladah, so stvari pripeljali tako daleč in eh, desna Eh, ekstrem, eh, torej ekstremni desničari so tisti, ki so pripeljali Evropo v to krizo, v kateri nas je lahko sram. In tudi naloga našega parlamenta je, da zagotovimo, da ta posel, ki je bil sklenjen z Turčijo, ki je očitno edina rešitev, je tak, da bo v skladu vrednotami. Mi smo uh, odgovorni za to v Evropskem parlamentu. Brez nas ne bo liberalizacije vizumskega režima in brez nas tudi ne bo pristopa Turčije k Evropski uniji. Hvala. Gospa Zipel. Kako mi ravnamo z begunci? Ja, tudi izven Evrope eh, obstajajo varni kraji za begunce, ampak rezultat sponedeljka in trenutne objave krepijo sporočilo, da je Evropa zaprla vrata. Zapiramo Balkansko pot, iz Gejskega morja naj bi begunce pošiljali nazaj v Turčijo. Eh, preseljevanje eh, beguncev iz turčije v evropo pa eh, je tudi odprto. Eh, Evropa je eh, nekako dojemljiva za izsiljevanje in Turčija to izkorišča. Zakaj? Zato, ker nacionalni politiki eh, računajo na podporo skrajne desnice, namesto da bi se postavili v bran človekovih pravic. Pri tem ne spoštujejo niti želja, niti pripravljenosti vseh tistih prostovoljcev, ki delajo z begunci. Potrebujemo humano begunsko politiko in Evropo svobode, demokracije in spoštovanja človekovih pravic. Švica. Kolegica Šujica, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Danes v mediji eh, imamo pozitiven odziv na zapiranje balkanske rute. Eh, Hrvaška je na tej ruti, ampak eh, zavedati se moramo, da gre za veliko humanitarno krizo in da se nimamo čemu veseliti. Uh, Turči so eh, rekli, naj ne prihajajo v Evropsko unijo, naj ne verjamejo kriminalcem in tihotapcem. Ampak, spoštovani kolegice in kolegi, tukaj gre, o, eh, gre za eh, moške, ženske in otroke, ne gre za številke. In zato je pravi primer, eh, da pravi trenutek, da pozdravimo ta sporazum, za katerega ne bi rekla, da je kravja kupčija na naslednjem eh, vrhu, bomo verjetno dokončno uspeli. Ne smemo pa eh, ga razumeti kot eh, bianko menico. Vemo, kaj se dogaja v Turčiji. Treba je razlikovati med eh, pogajanji za vstop Turčije v Evropsko unijo od begunske krize. Če tega ne naredimo, potem bomo sprejeli vse slabo, kar se dogaja v Turčiji. Tu pa imamo v mislih nespoštovanje pravic in zatiranje medijskih svoboščin. Torej, na to moramo pozivati upoštevati in to bo vedno težava za Turčijo za nas. Sli, strinjam se, da je treba legalizirati migracijo tako, da se um, doda 3 milijarde, se pravi, govorimo o 6 milijardah uh, sredstev iz vseh evropskih držav pomoči Turčiji in vsem beguncem. Mislim, da je to edino uh, legalno in pravilno, vse ostalo bi bilo napačno. Vrniti se moramo na zunanje meje Evropske unije in uh, povečati kontrolo ter nadzor in zato zato podpiram eh, dogovor voditeljev držav. Eh, končno je treba priti do konkretne rešitve in ko gre za Grčijo, eh, Grčiji moramo pomagati, po mojem mnenju, in ne more postati kletka. Pomagati ji moramo, da reši težave, v katerih se je znašla zaradi svojega geopolitičnega geografskega položaja. Kolega Papadaki. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gre za jasen znak šibkosti Evropske unije, ki ni pripravljena, eh, oziroma sposobna najti odgovora na begunsko krizo in Turčija je prispevala k temu in obžalovanja vredno je, da je Evropa zdaj žrtev siljevanja strani Erdoganove politike. Eh, vse skupaj se je nekako izrodilo v bazar. Eh, vse je postalo predmet pogajanj, gre za usluge in proti usluge. In eh, dogovor je eh, lahko potekal na tak način, ker Evropska unija ne ustraja pri vrednotah in načelih, na katerih temelji. Solidarnost pravzaprav ne obstaja več in edino, kar še obstaja, so nacionalni interesi. Prihaja do zapiranja meja, postavljanja zidov in ograj in pripravljeni smo sprejeti, da ljudje pač umirajo na morju. Da bi prišli do dejanske rešitve, pa potrebujemo ustrezno politično usmeritev. Sicer Evropi zgodi, grozi propad. Številni euroskeptiki eh, imajo zdaj občutek, da so se njihove trditve potrdile. Takoj potrebujemo rešitev. Eh, In beguncem moramo omogočiti, da na zakonit način po kopnem pridejo v Evropo in edino na ta način bomo končno dejansko ustavili tihotapce, ki vozijo te ljudi v Evropo. Hvala. Kolega Kefalogianis. Evropa je koprovima. Najlepša hvala. Begunska problematika ni samo evropski problem, je mednarodni problem in pomembno je, da najdemo evropsko rešitev, pa tudi mednarodno rešitev na podlagi odločitev Združenih narodov. Eh, nekako smo se poskušali na to krizo odzvati s histerijo in to je tudi razlog, zakaj potrebujemo več Evrope, boljšo Evropo. Eh, in potrebujemo tudi krepitev naših demokratičnih institucij ter eh, tudi eh, nadaljnjo gospodarsko in monetarno integracijo. pogajanja s turčijo so neizogibna ampak vendarle tu ne moremo izdati bjanko čeka vse skupaj se ne sme izroditi v nek bazar. Odnos s Turčijo mora predstavljati partnerstvo, ki vsebuje oziroma obsega vsa področja. Eh, in eh, to, v tem morajo biti vključene vse države članice. Pomembna je tudi zaščita zunanjih meja. Na, trh, na vrhu je bilo govora tudi o eh, pravu morja. Gre za mednarodno konvencijo, ki so jo podpisale vse države. Evropske unije, nikoli pa je ni podpisala Turčija. Uh, Zagotoviti je potrebno, da se vrnemo na šengenska pravila. Kaj počnemo z višegrajskimi državami? Eh, ogrožamo temelje naše unije in ključno je, da znotraj Evropske unije sprejmemo pravo politično odločitev, ki bo zagotovila solidarnost vseh držav v odnosu do tistih, ki so najbolj prizadeti. Evropska unija je nedvomno videla, kaj se dogaja v idomeni. In pričakujemo, da bo vrh 17. in 18. marca končno prinesel rešitev. Hudič je v podrobnostih in to sta povedala tudi Juncker in Merklova. Garcia Perez. Garcia Perez. Hvala, gospod predsedujoči. Slišali smo uh, predstavitev Evropskega sveta. Eh, Tusk je sporočil eh, beguncem naj ne prihajajo več v Evropo. Nismo sposobni se soočiti s to krizo, že mesece se vleče. In pri tem smo eh, so krivi, ker ne spoštujejo človekove pravice, obravnavamo ljudi kot stvari, kot blago, prepuščamo jih tihotapcem in tako dalje vidimo, kako otroci umivajo, umirajo na naših eh, plažah, kako matere izgubljajo otroke, kako napadajo ženske. To je prava humanitarna drama. Eh, in šokantno je in sramotno, eh, kar se dogaja. Enostavno moramo spremeniti to odločitev, ponovno premisliti, spomniti se na ljudi in vrniti eh, vsaj še malo dostojanstva eh, te Evropi. Gospod Kelly. Eh, Nekoliko sem zmeden v tej razpravi. Če Evropska unija ne bi obstajala, kaj bi se zgodilo z eh, preseljenci, z migranti. Eh, bi se eh, posamezne države poskušale posamično dogovarjati za Turčijo ali bi združene narodi prevzeli vodilno ulogo ali bi zbrali 6 milijard ali bi položaj bil slabši ali boljši. Mislim, da je odgovor slabši. Torej, Evropska unija si lahko pripiše vsaj zaslugo, da poskuša rešiti problem, ki ga ni povzročila. Gre seveda za naše vrednote kot so mnogi danes eh, že to omenjali. Eh, ljudje so govorili o eh, trgovanju eden za enega. Ampak to je vseeno vsaj poskus nekaj rešiti. Eden za enega ni enak za enakega. Gre za zakonitost nasproti nezakonitosti, gre za pravilnost nasproti nepravilnosti, gre za varnost nasproti nevarnosti. In to je treba upoštevati. 17. marca pripričan sem in eh, takrat je tudi eh, nacionalni praznik eh, v, ir, na irskem eh, St. Patrick's Day. Eh, ravno eh, sveti Patrik eh, nam lahko pomaga pri iskanju dobre rešitve. Eh, torej, naše vajne, eh, meje morajo biti svobodne in pod nazorom. Eh, mi se ne moremo svobodno gibati znotraj Evropske unije, če nimamo nadzorovanih zonanjih meja. In ne nazadnje, ne pozabimo na vprašanje kvot. Če države članice pravijo, da obstaja maksimalno število beguncev, ki jih sprejmejo ali bodo sprejele ali jih lahko sprejmejo, potem to moramo upoštevati. Moramo biti taktični, moramo poskušati pomagati, ampak vsaj v pravo smer gremo in brez Evropske unije, kje pa bi bila in kakšna bi bila ta kriza. In to je vprašanje, ki ga zastavljam vsem glede na to da zelo zamujamo ne morem več eh, dajati eh, modrih kartonov in ker se moramo držati časovnice eh, prosim upoštevajte gospa bers. mislim da se moramo najprej vprašati kaj želimo doseči od vodi vlad in držav. Prav gotovo nočemo od njih slišati, da je od Turčije odvisna prihodnost Evropske unije. Dejstvo pa je, da ne moremo razmišljati tako, da bo nekdo eh, drug rešil naše težave z begunci, da bomo to rešili s tem, da jih pošljemo nazaj v Turčijo. In mislim, da je eh, že svet, ki se je odvil pravkar na to temo, pokazal, da ni lahkih rešitev. Zato je treba najprej pogledati tudi, kakšno je stanje evropskega gospodarstva v tem trenutku. In namesto da poskušamo zategniti pasove in nadaljevati strogo politiko eh, vrčevanja, mislim, da bi morali poskrbeti tudi za to, da državam, ki sprejemajo veliko beguncev, eh, poskrbijo za nje, kot se spodobi in sicer ne v škodo lastnega prebivalstva, ki je že dovolj pretrpelo v zadnjih letih. Torej ne gre samo za ekonomska vprašanja, gre tudi za poziv k solidarnosti, potrebujemo pa tudi sredstva za financiranje lete. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ugotavljam, da se mora naš parlament, ki zastopa naše državljane, jasno izražati in ne razvijati neke nove, nerazumljive teorije ter eh, pri tem uh, uporabljati neke čudne izraze, ki niso dovolj jasni, ne glede Turčije, ne glede beguncev samih. Torej gre tukaj za velik mednarodni problem, ne le turški ali evropski problem. In tudi druge države bi morale pomagati Evropski uniji pri iskanju pravih rešitev. Seveda pa evroskeptiki in vsi drugi uh, ki eh, govorijo o teoriji zarote, bi radi videli, da bi bil problem beguncev konec Evrope. Vsem tem rečem, da bomo našli rešitev, če se potrudimo. In dejstvo je, da ni Turčija ustvarila problema beguncev. Je pa res, da ni storila ničesar, da bi omejila dotok beguncev v Grčijo, ravno obratno, še pospešila ga je. Torej, treba je sicer poskrbeti za to, da postopek eh, pridružitve Turčije poteka regularno, vendar ne moremo tega dopustiti, ne moremo dopustiti, da to postane orožje izsilevanja. Turčija mora spoštovati pravila in ne more sedaj z odpiranjem novih poglavij izsiljevati tega, da zadrži nekatere begunce pri sebi. Države Evropske unije se morajo zavedati, da mora Turčija prav tako izpolnjevati vse pogoje iz vseh zadevnih po glavi predvsem pa mora priznati cipr gospod kelam najlepša hvala gospod predsedujoči vrh ki je potekal v ponedeljek ki je očitno postavil neko osnovo za razvoj dogodkov v prihodnje vendar eh, Je pomembno tudi to, da so se odločili, da bo treba pomagati Grči, vendar je očitno prišlo tudi do nekaterih eh, nevšečnih kompromisov v dogovoru s Turčijo. In zato je treba resnici pogledati v oči. Prav tako je treba opozoriti države članice, ki se obnašajo sebično, da je treba delovati drugače. Res je sicer, da uh, že tako ali tako nekateri gledajo na Evropsko unijo kot sebično zvezo držav, ampak nekateri v tem še presegajo vse meje, ker skrbijo samo zase in svoje omejene interese ter dajejo vetra v jadra vseh ksenofobov. Grazie, mille, Gospod Kelem, eh, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Vrh, ki je potekal v ponedeljek, je ponudil najboljšo možno rešitev v danih razmerah, nadzor nad eh, pretokom beguncev in tudi eh, to, da se razloči, kdo je kdo, kdo je res politični begunec, kdo beži pred vojno in kdo, pred, kdo je gospodarski begunec treba pa je tudi ustanoviti varna območja v Siriji in v tej luči eh, pozdravljam tudi namig gospoda ministra, ki je bil izrečen tukaj danes. Potem je tu še vprašanje varovanja zonanjih meja Evropske unije. To ne more ostati samo prednostna naloga, temveč mora postati tudi realnost. Poleg tega moramo poskrbeti tudi za skupno varovanje severovzhodnih meja Evropske unije. Veliko je tudi nezakonitih preseljencev iz Rusije in Rusija bi lahko tudi poskusila destabilizirati Evropsko unijo, ker iz te smeri pač nismo pričakovali navala. Pomembno je torej, da se zadev lotimo resno, da izpolnjujemo obljub, obljube, ki smo jih eh, zadali. Potrebni so praktični ukrepi in eh, očitno je, da bodo tudi vsi drugi ukrepi, ki smo jih načrtovali, eh, zamaknjeni in da bodo zamujali tja v poletje, če ne bomo uspeli obvladati te krize v kratkem času. Prav tako se morate osredotočiti pri svetu tudi na svežen varovanja podatkov. Predsedateljet na sveta Tusk objavi v ponedeljek. Gospa Kotova. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Slišali smo, da, se, da so se migracijski tokovi ust, ustavili. Že mogoče, ampak ne vemo, ali bo ta sporazum s Turčijo res ustavil pritisk priseljencev. Veliko ljudi pa v tem času tudi trpi v krutih eh, pogojih, veliko je beguncev, ki trpijo zaradi političnih bojev, ki niso produktivni. Zanima me, kaj je zdaj s to schemo eden za enega, kaj ne bi to konkretno pomenilo, kako lahko zaupamo, da bo Turčja dejansko zmanjšala dotok beguncev, če gre v bistvu za neko paralelno ekonomijo, ki živi od trgovine z ljudmi in podpore, nezakonite podpore beguncem. Gospod Levandovski, no danes smo slišali nekaj pozitivnih novic po številnih mesecih slabih in s tem smo tudi nehali zaupati v evropske ustanove in s tem je bila tudi spodkopana kredibilnost leteh. Res je, da je migracijska politika padla kot žrtev slabo zaznanih pravih dejanskih groženj. Različni signali, ki smo jih prejemali preko sredozemlja, niso bili dovolj resno vzeti, kar se je dogajalo v Lampeduzi, je tudi ostalo ob strani in s tem so veliko pridobili tihotapci, ki so samo še razvijali svojo dejavnost. Veliko siricev je ostalo v Turčiji, Libanonu in Jordani. In dobro je, da končno vidimo nek skupen evropski odgovor na problem priseljevanja. Res je tudi, da je dobro, da si prizadevamo za reševanje Schengena. Konkretno je treba pomagati tudi Grčiji in jasno je zastaviti sodelovanje s Tučo. Gospod Tusk kot predsednik Evropskega sveta je rekel, da je to ustavitev migracijskih tokov, ampak upam, da se ne moti struktúra az európai unió intézményrendszere válságba. Gospodu Ujheli, najlepša hvala. Res je, da so tudi evropske institucije spričo te begunske krize same v krizi. In sedaj vidimo tudi rezultate tega sveta, na katerem ni bilo nobenega od naših predstavnikov. Tako da smo dobili zgolj neke informacije na podlagi katerih ne moremo dejansko razsojati, kaj se je v resnici zgodilo na tem svetu. Morda bi morali te zadeve res eh, prepustiti drugim politikom, ker v tej hiši očitno ne dobimo dovolj informacij, da bi se lahko utemeljeno odločali. Prav tako mislim, da bi tukaj morali imeti vsaj nekoga prisotnega, ki je bil tudi na sestanku na vrhu, da bi lahko slišali, zakaj je res šlo. Prav tako eh, je tukaj zanimivo razmišljati o tem, kam nas bo ta prihodnost odpeljala, če nihče ne bo prevzel svoje odgovornosti. Gospod Valencijano, izvolite. Ausencia del presidente. Najlepša hvala. Zares je obžalovanja vredno, da ne gospod Tusk, ne gospod Juncker nista uspela priti danes sem. Veliko nas je danes pregovorilo o tem, da imamo pomisleke in da nas resno skrbi, da se Evropska unija odmika od temeljnih načel, na katerih je bila zgrajena in očitno svet tudi ni imel prave volje, da bi nam povedal kaj konkretnega. In rešitve, ki jih ponuja, so milo rečeno z pravnega vidika vsaj dvomljive, če nekaj hujšega. In tako tudi nikjer ne slišimo, da bi se govorilo o dostojanstvenem obravnavanju ljudi, ki so se zatekli k nam v hudih pogoj, kje so človekove pravice, kje so mednarodne določbe mednarodnega prava. In ne vem, ali sploh še kdo razmišlja o drugih ljudeh in se sprašuje, kako je z njimi. Očitno je to neka druga Evropa in tej Evropi deluje nek drugačen Evropski svet. Gospod Valencijano, hvala gospod predsedujoči. Ta svet se je osredotočal na priseljevanje ter prednostne naloge glede evropske rasti in napredka, ampak jasno je bilo, da so tukaj večinoma menili, da je ravno priseljevanje spodbudilo evropsko krizo. Res pa je nekaj drugega, da smo priča slabokrvnosti, ki je postala prevladujoča v Evropi. Ne vem, kdo še dejansko verjame v evropski projekt. In sedaj, ko govorimo o evropskem semestru in Evropska komisija pošilja priporočila posameznim državam, še zlasti tistim, ki so izpostavljeni asimetričnemu šoku, ugotavljamo, da so ta priporočila naravno šokantna. Po eni strani se govori o podarjanju vrednot, o boju proti makroekonomskim neravnovesjem, po izobraževanju, zaposlovanju v isti sapi, pa se govori tudi o rezanju sredstev, o zmanjševanju sredstev za ključne stebre, na katerih naj bi temeljile te reforme. Evropa bolj kot dajkoli potrebuje dejansko vodstvo in vodje držav in vlad, ki so sposobni spopasti se z izzivi. Gospod Zorinjo, upam, da bo to dejansko možnost, da se razvijamo in se pravilno odzovemo na to krizo, ampak želje so eno, realnost pa nekaj drugega. Turčija ima svoje povsem drugačne interese, ki jih sedaj poskuša uveljaviti preko begunske krize. Tu je veliko dvoličnosti, tudi v tem sporazumu in to je zelo nevarno kadar prije do dvoličnosti, je vedno tudi prisotna nevarnost splošnega razpada sistema. Turčija si želi napredovanje v smislu pogajanj za članstvo Evropske unije. Sam sem v manjšini glede tega vprašanja. Po drugi strani se pa nič ne sliši o tem, kaj bomo storili glede kurdskega vprašanja in drugih vprašanj dvomljivih situacij v Turčiji. Dejansko bi bil najboljši pristop, če bi rekli Bobu Bob in se nehali sprenevedati ter priznali dejstva na obeh stranih tega sporazuma. Gospod Picula. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vidimo največjo humanitarno krizo po drugi svetovni vojni in to je povzročilo zelo resne blokade pri delovanju Evropske unije. Dobro pa je, da slišimo končno nekaj konkretnega, ker imamo doslej najbolj ambiciozen načrt za reševanje begunske krize. Nekatere dele celo pozdravljam, še zlasti tiste, ki se bojijo, borijo proti tihotapljenju ljudi. Vendar države članice ne bi smele izkoriščati humanitarno krizo za uveljavljanje lastnih egoističnih interesov, isto pa velja tudi za Turčjo, ker se stanje beguncev vsak dan poslabšuje. Od danes naprej velja, da je balkanska pot uradno zaprta, vendar ljudje še vedno ostajajo blokirani na grški in makedonski meji. In države članice, ki niso v Schengenu, prav tako ne smejo ostati zanemarjene, ker so tudi one na poti beguncev. Poslanka Gil. Hvala, gospod predsedujoči ministri. Vsak dan govorimo o begunski krizi in nič bliže nismo rešitvi. Namesto, da bi se dejansko lotili pravih težav, samo ponujamo nove izjave in eh, predajamo, prelagamo breme na Turčijo. Očitno prodajamo tudi lastne vrednote za neke kratkoročne politične cilje mislim, da se treba vprašati tudi, kaj je s tem, ko Turčija zatira svobodo govora in medije in eh, ko izvaja recimo kolektivno kaznovanje nad določenimi skupinami prebivalstva. Če eh, ponujamo taki državi, potovanje brez vizumov in številne druge ugodnosti bo to povzročilo nepopravljivo škodo tudi našim ureditvam in vrednotam. In s tem ne bomo dosegli trajne rešitve za stabilnost in vladavino prava v naši soseščini. Gospod Gramatikakis. Najlepša hvala. Končno je čas, da se soočimo. Eh, s tragedijo beguncev na pravi način, ne zgolj z velikimi besedami. Prav žalostno je, ko v tej luči govorimo o sodelovanju s Turčijo brez pogojevanja eh, tega z spoštovanjem človekovih pravic na strani Turčije. Prav tako vidimo, da si Turčija drzne postavljati nove zahteve. Vse skupaj je videti kot eh, poganje za ceno preprog na turški tržnici. Turčija se mora najprej odgovorno obnašati na svojem ozemlju, tudi do beguncev, pa tudi do drugih sosednjih držav in do grških otokov, ki so prevzeli na se veliko breme. To so bistveni pogoji, da najdemo pravo rešitev. Nikakor pa ne moremo rešiti Evropske unije s tem, da preložimo breme na Turčijo. Sicer, če ne bomo široko odprli oči, bomo jutri potrebovali samo še za jokanje. Gospa post. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Angela Merkel je rekla, da je danes bil dober dan, ko je govorila o vrhu, ampak ne vem, kje se je nahajala, v Evropski hiši čudežev in čudes. Danes smo slišali spet eh, o trgovanju s preprogami na turškem bazaru, ampak pripričana sem, da so vsi ti dnevi bili zelo dobri za trgovce z ljudmi, za tihotapce. Uh, In potem se govori o trgovanju eden za enega in ne vemo, kateri ljudje bodo zdaj lahko prišli čez mejo v Evropsko unijo in kateri ne. Vse to je podobno služne lasništvu, trgovini, služni in eh, seveda je tu uh, očitno še veliko sprenevedanja na strani uh, ne le gospe Merkel, temveč tudi vseh ostalih, ki so se na svetu odločili za nejasen sporazum, ki ponuja le neke navidezne rešitve. Torej, danes ni bil dober dan za človekove pravice in že dolgo ga nismo videli. Mislim, da bi se mogla Evropska unija zavedati svojih odgovornosti in ne jemati beguncev za talce. Gospod Andrulakis, hvala gospod predsedujoči v tem prostoru, kjer naj bi zastopali naše eh, sodržavljane, se že desetletja trudimo graditi evropsko vizijo. Ampak, če nas res zanimajo temelji te skupnosti, in eh, vrednote, potem si moramo priznati, da nismo sprejeli prave rešitve. Sporazum s Turčijo je nespremljiv in eh, očitno nihče ne poziva k odgovornosti gospoda Erdogana za vse, kar počne v Turčiji. Potem se je treba problema beguncev lotiti resno. Sicer bomo degradirali evropsko civilizacijo. Tukaj gre za ljudi v težavnih, ekonomskih pogojih. Pa tudi v vsej Evropi se soočamo s tem, imamo najvišjo stopno brezposelnosti in vendar se ne zavedamo tega, da se je treba zadev lotiti resno, da moramo pomagati ne le drugim ljudstvom, temveč tudi svojim državljanom. Ova. Prosim vas, da se zavedate omejenega časa, ker moramo preiti na glasovanje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 Zavedati pa se moramo tudi tega, da potrebujemo več gospodarske eh, rasti in da morajo tudi države članice imeti moč izvajati ukrepe za spodbujanje rasti. Rešitev s Turčijo ni edina možna, niti trajna ne. Treba si je prizadevati za mir na bližnjem in srednjem vzhodu in poskrbeti za skupno obvladovanje zunanjih meja ko pa se bomo končno odločili, kako razporediti tri milijarde evrov namenjenih toči, potem moramo najprej pogledati, kako se bo to dejansko uporabilo in imeti nadzor nad porabo. Iz, izmenjava eden za enega pa je po mojem mnenju zaenkrat dober korak. Ana Gomeš. Toča mora biti del rešitve te krize, vendar je v veliki meri tudi uh, del problema, ne samo zaradi tihotapljenja ljudi, temveč tudi zaradi tega, ker ignoriramo spopade v Siriji in Iraku, ki so to povzročili. Zato eh, ne moremo samo preložiti svojih pravnih in moralnih obveznosti na eh, Turčijo v zameno za eh, olajšavo režima vizumov in eh, brez izvanja kakršnega koli pritiska na predsednika Erdogana, ne glede na to, kaj počne s turškimi kurdi, eh, ne glede na to, kar se dogaja s kurdi v Siriji, ne glede na to, kaj se dogaja z civilno družbo in mediji. Kje imamo kakšno politiko, ki res ne bi bila podobna trgovanju na bazarju eden za enega in kako smo sposobni tako zlaka pogotili naša temeljna načela, kako si sploh drznete pri svetu govoriti o vladavini prava in človekovih pravicah, kako si drznete zadrgniti vrat Grči, ki se komaj spopada z vlastnimi državami in sedaj še s toliko begunci. Gospa Tomašič. Hvala lijepa. Od... Najlepša hvala že od prvega dne te imigranske krize. Govorim o tem, da je treba težave reševati pri viru samem v Siriji in Iraku, begunce pa obravnavati v skupnem dogovoru z mednarodnimi partnerji, ki izhajajo iz sosednjih držav. Ta dogovor s Turčjo bi lahko bil sicer korak v pravo svet, če bi šlo za partnerja, ki mu lahko zaupamo. Turčji ne gre odrekati zaslug, za skrb, za. Slug, za veliko število beguncev, vendar je jasno tudi to, da Ankara že dolgo časa izrablja in zlorablja to krizo za uresničevanje svojih geopolitičnih interesov. Težave, s katerimi se sooča Evropa zaradi imigranske krize, seveda niso zanemarljivi in bodo tudi vedno večji. Ne moremo pa pričakovati od američanov in rusov, da bodo enako motivirani za reševanje teh težav kot mi. Zato je treba dokazati, da s koordinacijo evropske države članice stopijo skupaj in skupaj poiščejo rešitev za to krizo. Gospod Jakočič, ta sporazum sicer gledam kot nek začetek reševanja problema na skupen način. Še vedno je boljša slaba rešitev kot popolna anarhija, ki smo ji priča že mesece, da ne rečem leta. Vemo, kaj se je dogajalo na balkanski poti, videli smo, kako so se obnašali posameznike na tej poti in posamezne države. Videli smo, da so države, ki niso članice Evropske unije, konkretno Makedonija in Srbija, so le veliko več kot države članice. Videli smo številne Eh, ograje z bodečo žico na naših mejah. In sedaj se nekateri hvalijo, da je balkanska pot sedaj pod nadzorom, gre pa v bistvu za veliko sramoto v zvezi z vsem, kar se je dogajalo v zadnjih mesecih. Poglejte samo žico na meji med Hrvaško in Slovenijo. To žico je treba preprosto umakniti. Želim vas opozoriti tudi na dramatično situacijo na meji med Grčijo in Makedonijo. Obema tema državama je treba pomagati gospod Sever Rodriguez. Sever Rodriguez. No, no, no, no. Sever Rodriguez. Again. Gracias, presidente. Señora. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kadar se na sveti za kmetijstvo pogovarjate o zaposlovanju. Spregovorite kdaj tudi o krizi zaposlovanja v poljedelstvu, o krizi poljedelskega sektorja nasploh. Še zlasti sektor sadja in zelenjave se spopadata z velikimi težavami. Tudi mlečna industrija je v krizi. To kaže na to, da ima Evropska unija zelo slabo zastavljeno politiko na tem področju, tako da vas pozivam, da se pri naslednjem svetu zbudite, vrnete v realno življenje in se končno spopadete z dejanskimi težavami, z upadanjem števila delovnih mest v tem sektorju in da poskrbite, tudi zato, da se ustvarijo nova delovna mesta, ne le ohranijo tista, ki obstajajo. Tako prosim vas, ohranite v mislih tudi skrb za mlekarski sektor in ga nehajte uničevati. Hvala, gospod predsedujoči. Turčija je res eh, velik problem ampak eh, to ni problem, s katerim bi se soočali šele danes. Evropa se ne more kar tako podrediti eh, turškim zahtevam samo zato, ker je postala seštevek nacionalnih interesov. In svet bi moral delovati kot medvladni organ, in bi moral upoštevati skupne interese Evropske unije, namesto da je podlegal turškemu izsiljevanju, ne glede na kršenje človekovih pravic v Turčiji in ob tem si drznemo celo kršiti mednarodne predpise in človekove pravice tudi sami, kadar gre za begunce, ki prihajajo k nam po balkanski poti. Imamo 28 držav članic, sedaj bomo imeli kar 29, ki bi morali zagovarjati vrednote Evropske unije, imamo tudi pravico veta. In namesto, da se samo izločujemo in iščemo razlike, bi morali stopiti skupaj in postati spet stara Evropa solidarnosti. Gospod komisar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod ministrica, gospe in gospodje. Hvala za angažirano razpravo, zlasti tistim, ki ste bili tekom celotne razprave prisotni in ste sodelovali. Eh, no, eh, sem med tistimi, ki pravimo, da nekaj potrebujemo. Potrebujemo politično rešitev v Siriji, potrebujemo globalno rešitev za priseljenske tokove, potrebujemo tudi trajnostno in dobro delujočo zaščito naših zonanjih meja. Vendar pa je potrebno tudi soočanje z realnostjo in to terja kratkoročne rešitve. Za kratkoročno rešitev pa je potrebna eh, neka je pa treba nek delujoč sporazum s Turčijo. In to, kar se je zgodilo v ponedeljek, je bilo pomemben uh, korak v smeri uh, bolj uh, dolgoročnega sporazuma z Turčijo. Je pa to bil dan, ko je poka ki je pokazal, da je mogoča samo evropska rešitev, v kateri bodo sodelovali vsi. Uh, Eh, to rešitev moramo vsi razviti, eh, podpreti in jo tudi izvajati. Samo na ta način bodo stvari delovale. Eh, enostranska dejanja nas ne bodo pripeljala do ciljev. To mora biti jasno in ponedeljek se je to tudi jasno pokazalo. Nakratko bi se dotaknil nekaterih ključnih točk, ki so bile vedno znova izpostavljene. Tako, kar zadeva morebitno liberalizacijo vizumskega režima, kot tudi kar zadeva pospešen eh, eh, potek pristopnih pogajanj. Glede tega vam lahko zagotovim saj strani komisije, da eh, pri tem ne bo prišlo do popuščanja pri standardih glede spoštovanja človekovih pravic, glede neodvisnosti sodstva in tako dalje. Eh, še naprej bomo tu eh, presojali eh, Eh, na podlagi obstoječih standardov kajti kdor se želi pridružiti evropski uniji mora spoštovati njena pravila igre ne bomo se spuščali v neko kupčkanje in eh, ponujali kakršnih koli posebnih tarif ne kdor eh, želi k nam mora z nami voditi resna pogajanja in kar zadeva vizumsko liberalizacijo kar ni toliko v spredju pozornosti eh, del tovrstnega sporazuma je tudi sporazum o ponovnem sprejemu. Sebina tega sporazuma bi pomenila, da bi Turčija od vseh držav članic Evropske unije morala sprejeti nazaj priseljence, če jim ne bo e, odobren azil. Tudi to je korak naprej, ki je v interesu Evrope. Zdaj pa kar zadeva 3 oziroma 6 milijard evrov pravzaprav niti eh, ne moram eh, več eh, slišati tega, da tur, turški predstavniki pravijo, da niso videli nobenega centa od tega denarja. Tega tudi ne bodo videli, ker s tem denarjem upravljamo mi. Eh, teh sredstev pa nismo zgolj eh, že dali na voljo, ampak smo jih tudi že izplačali. Tudi sam sem bil v petek v, eh, v Anatoliji, v nekaj mestih in tam sem sam eh, videl. Ta, begunska taborišča. In moram res izreči vse spoštovanje turškim oblastem in nevladnim organizacijam glede organizacije namestitve beguncev eh, v taborišču, kjer je na voljo eh, vse, kar potrebujejo, kjer imajo na voljo celo šole, srednje šole. 3800 eh, šotorov tam stoji, v katerih živi 18 tisoč ljudi. Eh, in ti ljudje so deležni ustrezne oskrbe. Lahko vam povem, da smo eh, z zagotovitvijo zgolj 40 eh, milijonov evrov zagotovili, da šest mesecev 300 tisoč ljudi v turških taboriščih je deležnih ustrezne oskrbe. Z 55 milijoni evrov smo zagotovili, da 200 tisoč otrok in mladih eh, lahko hodi v šolo celo leto. Tako da vidite, kako lahko z razmeroma majhnimi zneski zagotovimo, da ljudje v tej regiji imajo nek varen dom. Lahko vam povem tudi, da sem govoril s številnimi uh, Eh, sirskimi begunci v vzhodnji Anatoliji. Vsi bi si želeli čim prej se vrniti na svoje domove v Siriji, ne želijo v Evropo. In zato moramo A. izdelati politično rešitev in B. zagotoviti, da tam, kjer se trenutno nahajajo, eh, lahko živijo v nekih človeka vrednih pogojih in eh, to zlasti velja za mlade in otroke, ki potrebujejo svojo perspektivo in ustrezno možnost šolanja. Na tem obisku sem dejansko. Um, videl, da moramo okrepiti tudi financiranje za gospodarsko dejavnost, zato da bodo nastala delovna mesta in da bodo begunci se lahko angažirali tudi na tem področju. Gospe in gospodje, ponedeljek je predstavljal pomemben korak, ampak jasno je, da je v rokah predsednika Tuska, da eh, nadaljuje s pogajanji do konca in upam, da nam bo uspelo to eh, nekako dokončati v evropskem duhu solidarnosti solidarnosti in da bo sledilo tudi enotno izvajanje potem, ko bo sporazum dokončan. Hvala. Vi prego di prendere posto e rimanere in silenzio. Prosim, če se usedete in eh, v miru in tišini poslušate ostale ter jih spoštujete, ko govorijo. In eh, sedaj eh, gospa Enis Brašert. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Kot sem povedala, do povdne bo potrebno nadaljne delo s Turčijo in zato smo pooblastili predsednika Tuska, da nadaljuje z delom na predlogih in da izdela podrobnosti dogovora s Turčijo do marčevskega zasedanja sveta. Seveda, da takrat ne bo mogoče podrobno odgovoriti na vsa vprašanja, ampak eh, vsekakor predsedniki vlad in držav so ustrajali in so eksplicitno v svoji izjavi povedali, da bo vse delo na področju teh predlogov skladno z evropsko in mednarodno zakonodajo. In celoti se strinjam z gospodom Webrom. Vse to se mora odvijati v partnerstvu s Turčijo in v duhu vzajemne odvisnosti. Naš cilj ni zgolj, da bi beguncem preprečili, da pridejo. Cilj je, da preidemo z nezakonite na zakonito nadzorovano preseljevanje. Uh, Cilj je, da se ustavi umiranje ljudi na morju. Še enkrat moram jasno povedati, da ne razprodajamo svojih vrednot. Eh, želimo pospešitev vendar ne sprejemamo kompromisov kar zadeva vizumsko liberalizacijo pogoji ostajajo enaki enako pa velja tudi za pristopna pogajanja in poglavja o teh pogajanjih. Naj torej povem, eh, širitev in vizumska liberalizacija sta oba procesa, eh, ki temeljita na izpolnjevanju pogojev in pri teh pogojih ne bomo popuščali. Torej, karkoli se bomo dogovorili s Turčijo, bo to moralo biti skladno z evropsko in mednarodno zakonodajo. Izjava Evropskega sveta 7. marca eh, to jasno izpostavlja. Ne bomo ubirali bližnic, ko gre za naše pravne obveznosti. Istočasno pa bi želela izpostaviti, da eh, so eh, neki moralni predsotki luksus, ki si ga ne moremo privoščiti. Kot je povedal gospod uh, Rol, zdaj ni trenutek, da bi si prizadevali za popolnost. Skladno z obstoječim sporozumom med Turčijo in Grčijo in sporozumom med Turčijo in Evropsko unijo, naj bi Turčija že zdaj sprijela vse nezakonite priseljence, ki niso upravičeni do mednarodne pomoči, ki so prečkali turško ozemlje. Evropska unija in Turčija sta se dogovorili, da bosta pospešili izvajanje teh zavez. Eh, to pa se je že začelo s eh, prenosom oziroma premestitvijo več kot eh, več sto nezakonitih priseljencev iz Grčije v Turčijo. Pričakujemo, da bo Turčija izpolnila svoje obveznosti tudi kar zadeva načelo nevračanja. Ne smemo pozabiti, da več kot 2,5 milijona beguncev že uživa zaščito v Turčiji. In pa za konec, tisti, ki so se sklicovali na ženevske konvencije, razumem vaše pomisleke, ampak kot sem povedala, ne bomo ubirali bližnic, ko gre za naše pravne eh, dožnosti in obveznosti in tu ne bo šlo za nikakršno kupčkanje. Istočasno pa bi vprašala, ali res mislite, da trenutna situacija, ko so ljudje prisiljeni se podati na nevarno potovanje v majhnem čovnu, da je ta položaj skladen z mednarodno zakonodajo ali so trupla, ki eh, jih naplavlja na grško in turško obalo, skladna z mednarodno zakonodajo? Mislim, da ne. In zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da eh, nekako ustavimo gospodarski model eh, tihotapcev z ljudmi. In prav imate, pravi eh, sovražniki niso begunci, temveč tihotapci z ljudmi. Gospod predsednik, za zaključek, ker eh, je v dvorani trenutno precej hrupa, bi eh, eh želela spregovoriti še o, o časopisu Zaman. Eh, o tem smo jasno spregovorili na sestanku z premijejem. Eh, tako naš premijer kot gospa Merklova sta o tem govorila s premijejem, pa tudi eh, v ponedeljek je bilo o tem govora. Eh, svoboda medijev ne more biti predmet pogajanj in Turčija bo nedvomno morala izboljšati svoje delovanje na tem področju in glede tega si ne moremo zatiskati oči. In pa v odziv gospe Infeld, hvala, da ste me spomnili na moje izjave izpred let. Eh, še vedno pri njih ustrajam in eh, zdaj, ko lahko eh, stvari pogledam nazaj, lahko rečem, da sem bila kar vizionarska v svojih besedah. Že takrat sem zahtevala evropske rešitve in še naprej bom ustrajala pri evropskih rešitvah. Hvala. Thank you very much, dear minister. La discussione è chiusa. Hvala, s tem smo zaključili razpravo. In pred eh, glasovanjem eh, bomo, eh, bo predsednik Šulc podal sporočilo.